Uh, Dobar dan oziroma dobro jutro. Mislim, da lahko kar začnemo s prvim poročilom, to je pojavna oblika revščine žensk v Evropski uniji. Gabriele Cimer žal ni uh, z nami, zato bo Tomas Mann predstavil njeno poročilo. Tomas? Ja. Kolegice in kolegi. Tomas Hendel, oprostite. Najprej moram se opravičiti v imenu Gabriele Cimer, kratkoročno je morala nekam oditi. V svojem poročilu se zahvaljuje vsem tistim, ki so prispevali predloge sprememb za to poročilo. To je tudi dokaz za to, da je sodelovanje med odboroma eh, za zaposlovanje in od, eh, za ženske zadeve nekaj, kar se eh, vse bolj krepi in dobro razvija. Najprej naj spomnim na naslednje. Na podlagi dogovora predsednikov obeh omenjenih odborov, torej na podlagi tega dogovora, smo se dogovorili, da bo naš odbor se v svojem delu predvsem osredotočil na splošne vidike revščine, odbor za ženske zadeve pa se bo predvsem osredotočil na tisto, kar zadeva vpliv revščine na ženske. Zaradi tega so na zadnjem zasedanju koordinatorjev eh, izjavili, da je 43 predlogov sprememb nedopustnih. In gospa Cimer vas prosi, tiste, ki tega še niste naredili, da te eh, predloge sprememb, ki so bili razglašeni za nedopustne, ponovno vložite na odboru za ženske zadeve. Rok za vložitev predlogov sprememb tam je 9. december. Sekretarjat mislim, da je za vse že poslal v zvezi s tem obvestilo. Kar zadeva to temo, lahko ugotovimo, da tukaj obravnava ni eh, kontroverzna v izmenjavi mnen v našem odboru smo bili enotnega mnenja, kar zadeva cilje eh, boja proti revščini, zlasti revščini otrok. Gospa Cimer sedaj pripravlja kompromisne predloge sprememb in še danes bo te kompromise poslala poročevalcem oziroma poročevalkam v senci. Torej, nekaj bomo poskušali še dogovoriti ta teden na podlagi kompromisnih eh, predlogov. 3. novembra naj bi dobili seznam uh, gla glasovanja, 9. novembra pa naj bi v našem odboru o tem glasovali. Uh, poročevalka pa ne more nekaj predlogov sprememb sprejeti. Najprej 22. predlog sprememb proti povečanju. Uh, proračuna za Evropski socialni sklad, potem 34. predlog eh, sprememb, kjer naj bi iz eh, mnenja izuzeli otroke, 42. predlog sprememb, ki govori o treh eh, indikatorjih za revščino žensk, ki naj bi jih vključili v strategijo EU. E 2020 in potem 51. predlog eh, sprememb, to je peti odstavek, ki se nanaša na socialno politiko s stabiliziranjem trga delovne sile. To so ti predlogi sprememb, ki jih ona ne more sprejeti. Še tri je predlogi sprememb. 52, avtorica je gospa Meissner. Tukaj bi morali poskušati vsaj drugi del oziroma prvi del tega predloga sprememb kjer je govora o politiki na trgu dela, doseči kompromis, potem 35. 36. predlog spremembe v zvezi z revščino otrok, tudi tukaj bi morali poskusiti v doseči kompromisno rešitev, tako da bi prepolovitev revščine otrok do leta 2012 tukaj ohranili. Hvala. Hvala. Gospa Meissner. Hvala, gospa predsedujoča. Škoda, da ni gospe Cimer tukaj, ampak eh, slišali smo njeno poročilo od strani kolege. Mislim, da moramo pri eh, boju revščin žensk najti načine za ta eh, uspešni boj. Predlogi sprememb gredo skoraj da vsi v isto smer z nekaj izjemami, ki smo jih sedaj že slišali. Sama moram reči, da je bilo tukaj težko delati, kajti mi, ki smo vlagali predloge sprememb, nismo tega vedeli, saj tega nisem slišala, čeprav sem bila pri uh, razpravi prisotna, da namreč besedice ženske ne smemo uporabiti. Uh, nisem ved, torej lahko um, sedaj spremenimo ta 50. predlog sprememb in tudi prej je bilo rečeno, da otrok ne bi smeli vključiti, sedaj pa jih lahko. Uh, Nekoliko je torej bilo težko se usmeriti pri predlogih sprememb. Sama sem izključila besedico ženske prej v predlogu spre, predlogih sprememb, potem pa uh, so, ste sedaj dovolili to, torej proces je bil malce zmeden. Jasno je, da moramo najti kompromise, kajti veliko predlogov sprememb se nanaša na iste točke. Pri mojih predlogih sprememb bi morali upoštevati, da ne gre samo za to, da obžalujemo reščino žensk, temveč da hočemo najti pozitivno rešitev tega problema. Pri 35. predlogu sprememb uh, bi bila vesela, če bi tukaj prišlo do kompromisa. V Nemčiji smo uh, veseli, če govorimo na splošno o revščini, o prekinitvi uh, spirale, ki vodi v revščino. Ta pojem je zame zelo pomemben, kajti to je dejstvo in ne moremo reči, da če se enkrat otrok rodi v družini, ki jo je prizadela revščina, kjer recimo starša ne uh, nimata. Uh, m, zaposlitve, potem je to primer takšne spirale, ki se potem še naprej uh, odvija. In to je treba prekiniti. Sicer pa sem uh, pripravljena delati na kompromisnih predlogih sprememb in veselim se nadaljne razprave. Hvala. Hvala. Gospa Lope Vantonja. Hvala, gospa predsedojoča. Najprej naj nasplošno ugotovim, da mislim, da gre tukaj za problem povezan z predlogi sprememb. Pri večini predlogov sprememb mislim, da bomo uh, uspeli priti do kompromisne rešitve. Res je, mnogi imajo podobno vsebino in treba bo pripraviti konsolidirano besedilo. Sedaj pa moji predlogi sprememb, oziroma tisti, ki se mi zdijo nekoliko sporni. Nekateri nis, so bili razveljavljeni oziroma razglašeni kot nedopustne in moram reči, da me to čudi, zlasti tisti, ki so jih pripravili v odboru za ženske zadeve. Ne bom seveda sedaj dvomila o tem pristopu, ampak nekateri kriteriji za 27, 30, 39, 70, 70, to so predlogi moje politične skupine in ne razumem, zakaj so ti bili zavrnjeni. Mislim, da imamo, eh, da moramo tukaj povdarjati pravico do dela, zlasti v tako imenovanih negotovih okoliščinah. In eh, ne vem, najprej ste rekli, da ne moremo govor, omenjati žensk, potem zaposlitve in tako naprej. Če se, če se to ne bo spremenilo, <laughs> potem mislim, da moramo uh, Eh, delo celotnega odbora pozabiti. Moram reči torej, da se ne strinjam s tem postopkom. Sedaj pa tako manje dvomljivi predlogi sprememb, oziroma tisti, o katerih se moramo še naprej a, eh, pogovoriti, gre za točki 1 in 2 za Evropski socialni sklad. Mislim, da bi tukaj morali doseči dogovor. Menim, da bi morali povečati Eh, povišati financiranje Evropskega socialnega sklada, če hočemo ohraniti konkurenčnost in jo ukrepiti v evropskem gospodarstvu. Tukaj torej ne govorimo o socialnem varstvu, temveč govorimo o drugih inštrumentih, ki bi jih lahko uh, uporabili. 53 podpiram, 61. Uh, eh, tukaj pa ne razumem čisto stvari. Pri 53. predlogu sprememb se mi zdi, da se še da najti kompromisno rešitev. Tako da bi na koncu prišli do dobrega besedila. Hvala. Preden dam besedo drugim, naj pojasnim naslednje. Povedali so mi, da vsem poročevalcem je bilo sporočeno, katere so različne pristojnosti različnih odborov. V okviru okropljenega sodelovanja se mora sedaj vsak odbor držati svojega področja dela. To je 50. člen poslovnika. Predsedniki in eh, poročevalci morajo pač eh, se dogovoriti o natančnem dogovoru za te eh, pristojnosti predsedniki odborov so se torej dolžni posvetovati z poročevalci. In zaradi tega je bilo nekaj predlogov sprememb eh, zavrnjenih kot eh, nespremljivih. Gospa Moran Šatje, ravno v zvezi s tem, gospa predsedojoča, sem želela nekaj povedati. Res je, poročevalci so bili informirani o tem, natančno vedo, kakšne so pristojnosti različnih odborov in da morajo leti upoštevati. Nenavadno je sedaj, da ste se vi lotili te teme. Za leto 2011 smo v tem odboru tudi že razdelili področja za poročila In takrat mislim, da smo se pogovarjali tudi o uh, naših pristojnostih v zvezi z ženskami. Torej, po eni strani imamo uh, neko načelno stališče, kar zadeva vse predloge sprememb, ki omenjajo besedico ženske. Na istem zasedanju pa smo se dogovorili, uh, da bomo v enem od poročil za leto 2011 natančno o tem govorili, namreč o ženskah in njihovih negotovih okoliščinah. Torej, ena in ista oseba na enem in istem sestanku predstavlja različna stališča. Tega ne razumem. To je prva stvar. Drugič. No, želela sem sicer nekaj povedati o tem, ampak sedaj o tem poročilu. To je bilo postopkovno vprašanje, dobro, ampak naj pojasnim, gre za okrepljeno sodelovanje, v, kater, v okviru katerega smo se dogovorili za to. Bom pa predsednici našega odbora prenesla vaše pomisleke. Žal sama nisem bila na sestanku koordinatorjev, zato nimam pojma, o čem govorite. Bom pa poskusila najti pojasnilo. Ker pa zadeva to konkretno poročilo, gre za okrepljeno sodelovanje in oba be predsednici odborov sta se dogovorili, da bo uh, odbor za ženske govoril o eh, politiki enakosti žensk in moških, kar zadeva priložnosti za zaposlitev in tako naprej. Torej, to je pristojnost drugega odbora. Zato je ta odbor pač sprejel to odločitev, ki sem vam jo prej povedala. Gospa Moranšart je še enkrat. Hvala. Mislila sem, da je vaše postopkovno vprašanje bilo pravzaprav uh, javljanje v zvezi z tem poročilom. Gospod Cerkas, postopkovno vprašanje. Gospa predsedujoča, moram nekaj reči v zvezi s tem. Presenečen sem, ampak to ne velja samo za današnjo sejo, temveč nasploh. To velja, da za delo v odborih. Na nek način se moramo boriti za eh, svoje delo z drugimi odbori, zlasti tistimi, ki niso pristojni za nekatere zadeve, s katerimi se mi ukvarjamo. Gre za socialno vključenost eh, in nekateri drugi odbori naenkrat postanejo pristojni za to, tukaj pravijo, da se mi naj ne ukvarjamo z ženskami, ampak konec koncev govorimo o trgu dela in to ne velja samo za današnjo sejo, kot sem rekel, temveč na, za splošno situacijo. Jasno je, da je člen 50 poslovnika, tisti, ki predvideva okrepljeno sodelovanje med odbori, vendar vsak mora delati v okviru svojih pristojnosti. Ja, strinjam se z vami, tudi sama se sprašujem, zakaj je temu tako. To bo treba postaviti kot vprašanje na konferenci predsednikov. Vaše politične skupine naj to sprožijo na konferenci predsednikov. Mislim, da je to najboljši način, da nadaljujemo. Nimamo veliko časa pred glasovanjem, zato če razno, razen če imate zelo pomembno postopkovno vprašanje, se lahko še javite, sicer pa boste morali vsi dobiti manj časa, samo dve minuti in pol. Hitra bom. Kratka bom, gospa predsedujoča. Najprej. Ta način dela se nanaša na zakonodajna poročila. To pa ni primer. Mi nismo vedeli, da sploh ne smemo uporabiti besedice ženske v teh predlogih sprememb in da če se bo to zgodilo, jih bodo zavrnili. Torej tukaj ne bomo več govorili o ženskah, če govorimo o pojavni obliki revščine žensk v Evropski uniji v tem poročilu. Ker zadeva 27, 54 predlog spremembe. Torej, to sta dva predloga sprememb, ki sta bila zavrnjena, češ, da to poročilo ne sme imeti teh vsebinskih uh, omemb. Torej, ta zavrnitev oziroma nedopustnost je nekaj, kar bo treba na novo preveriti. Sedaj pa v imenu eh, politične skupine zelenih in v lastnem imenu naj vas opozorim na 71. predlog spremembe. Tukaj je govora o minimalnem prihodku oziroma dohodku, vendar to ni bilo sprejeto. Torej, previdni 71. predlog spremembe, s tem se mi ne strinjamo. Potem Evropski socialni sklad, 22, 23 in 26 predlog sprememb, to so tisti predlogi sprememb oziroma amandmaji, v katerih je posredno ali neposredno zapisano, da nismo za povišanje financiranja iz Evropskega socialnega sklada pri takšnem poročilu, pri takšnih ciljih socialne kohezije se absolutno ne strinjamo s tem. Potem predlog spremembe 80, tukaj je omenjena subsidijarnost, kar zadeva dopustnost teh predlogov sprememb, gospa predsedojoča. Zahtevam glasovanje, da vemo, kdo se s tem strinja, namreč s tem, da so ti predlogi sprememb nedopustni. Hvala. Gospa Jotova. Mhm. Hvala, gospa predsedojoča. Ne želim več eh, govoriti o tej temi, kajti mm, ne strinjam se s tem, da smo to tematiko razdelili na revščino na eni strani in ženske na drugi strani. S tem se ne moram strinjati, kajti konec konca govorimo o revščini žensk v Evropski uniji. To je naslov tega poročila. In če bi ti dve temi delili, potem bi morali imeti dve različni poročili. Povedali ste nam, da bodo pač ti odbori delali na podlagi svojih pristojnosti. Sama sem poročevalka v senci in moram reči, da tega obvestila, o katerem ste prej govorili, nisem dobila. In koordinatorji so protestirali proti temu in jaz jih podpiram, kajti ta način dela je popolnoma nesmiseln, če ne moremo tukaj omenjati žensk. Obžalujem. Uh, dejstvo, da gospe Cimer ni tukaj, ona govori o nekaterih predlogih sprememb, ki ji niso všeč, nekateri so nespremljivi, nedopustni, kompromise išče, tega pa ne razumem. Naša skupina social, SND je proti 21. predlogu sprememb. Najprej pravimo, da smo proti povišanju financiranja Evropskega socialnega sklada, istočasno pa um, nisem, nimamo dodatnih sredstev. 23 in 26 predlog spremembe bi se lahko združil v kompromis, kjer bi bilo govor, govora o financiranju Evropskega socialnega sklada. Ne vem, mislim, da bi res morali glasovati o tem predlogu, ki ga je pravkar eh, kolegica podala. Ne glede na roke, se mi zdi, da bi bilo treba ponoviti to razpravo, kajti s tem uh, načinom dela se ne strinjam. Gospa Cornelius. Hvala, gospa predsedujoča. Pojavna oblika revščine žensk, mislim, da je pojavna oblika revščine nasploh uh, bistveno več je revnih žensk, kakor moških, zlasti pa so recimo razvezane ženske, eh, ženske samohranilke in tako naprej posebej prizadete. Govorili smo v tem odporu tudi o pokojninskih pravicah žensk, potem Mm, napore za to, da bi lahko ženske eh, negovale otroka in bile ta čas odsotne z delovnega mesta in tako naprej. O tem smo razpravljali in sama sem s tem v zvezi vložila nekaj predlogov sprememb. Kar zadeva nedopustnost leteh, mislim, da je nekaj predlogov sprememb bilo prestrogo ocenjeno, čež da niso v pristojnosti našega odbora. Naš skupni cilj pa je seveda, da ta parlament pripravi in spreme čim boljše poročilo. Prisluhnila sem gospodu Cerkasu, ki pravi, da je odbor za zaposlovanje, odbor, ki se vedno uh, muči s temi podvajanji pristojnosti za drugimi odbori, ima prav, ampak videti je, da eh, še bolj se s tem ukvarja odbor za pravice žensk. Sama sem koordinatorka v tem odboru in mnogi člani našega odbora so tudi člani odbora za pravice žensk. To bi morali znati izkoristiti. In z veseljem bi bila pripravila še nekaj predlogov sprememb tukaj ali pa v odboru za pravice žensk. Uh, cela vrsta amantmajev je. Uh, skupine ELS, ki jih lahko podprem, ker morejo biti v tem poročilu. Ali jih bom vložila tukaj, ali pa jih bomo skupno vložili v odboru za ženske pravice, to mi je popolnoma vseeno. Samo, če bomo na koncu res dobili dobro poročilo. Hvala. Moram reči, da se z vami vsemi strinjam o tem nisem jaz kot predsedujoča tista, ki to od, o tem odloča. Gospa Beres je bila tista, ki je skupaj z drugimi predsedniki, eh, predvsem predsednico odbora za ženske zadeve in za poročevalci odločila o nespremljivosti teh predlogov sprememb. Danes ne bomo o tem glasovali. Povedala bom, eh, da je potekala ta razprava predsednici Beres in eh, sekretarjat mi pravi, da je tukaj pristojnost zelo stroga, ampak sama se strinjam z vami, zato vam lahko zagotovim, da bom to povedala gospe Beres in potem bomo eh, zagotovili, da se še enkrat eh, prouči vprašanje nedopustnosti. Gospod Cerkas. Prej sem že prosil za besedo, dobro, sedaj ste mi jo dali preden bi glasovali, mislim, da res moramo to uh, razčistiti. You... Hvala lepa, predsedujoča. Zadovoljna sem, da se strinjamo glede tega in da bomo videli, kaj bomo storili. Vsi smo dobili to elektronsko sporočilo in tudi sama sem bila zelo začudena zaradi ločitve predlogov sprememb in nisem točno vedela, kakšno je naše stališče. Upustila sem tri predloge sprememb, oziroma tri predloge sprememb sem imela, enega pa sem potem morala vložiti v odbor za pravice žensk. Odgovorila sem že na elektronsko sporočilo in strinjala sem se, da lahko omaknem enega, ki je bil na seznamu, sedaj pa so razmere takšne, kot so. Kakšen je vaš nasvet, kaj naj storimo? Naj še enkrat pošljemo elektronsko sporočilo in povemo, da odpovedujem umik predloga spremembe, torej kaj naj storimo, kaj je vaš nasvet za koordinatorje? Naj odgovorim. O vseh predlogih sprememb bomo ponovno premislili in eh, kar se da hitro vas bomo obvestili, ali se je kaj spremenilo. Mislim, da je to edino prav. Toliko je vprašanj, tudi sama se strinjam z vami, da se moramo ogledati vsak predlog spremembe posebej in potem bomo videli, ali lahko katerega od teh vložimo v našem odboru. Vrnili se bomo vsem tistim in vam povedali, če so se razmere spremenile. Gospod Mann. Zelo kratek bom. Veseli me, da gremo v isto smer. Ne želimo, da bi delovali tako omejeno da bi pojem ženske lahko obravnaval samo odbor za pravice žensk. To je tako, kot da bi imeli temu kulturo. Mladina pa ne bi smeli uporabljati pojma mladina, ko gre za brezposobnost mladih. Torej, na koncu sploh ne bomo smeli o ničemer več govoriti. Čez nekaj tedno se bo eh, v Nemčiji začelo pustno obdobje. In mislim, da imamo samo eno možnost, da predloge sprememb podamo v odbore, ki se ukvarjajo z določeno temo, potem pa bomo videli, kaj se bo z njimi zgodilo. Torej, resnično bi bil vesel, če bi pomislili odbori drug na drugega. 55. odstavek mislim, da je dober, vendar pa mislim, da je splošno stališče že dobro, potrebujemo pa pisni odgovor to boste dobili. Zagotovili bomo, da bomo spregovorili o tem. Gospa Figoredo. Hvala lepa. Kot kolegica Cornelisen sem tudi sama koordinatorka za eno od političnih skupin v odboru za pravice žensk. Sicer pa smo obe članici tudi tega odbora. Zato veva, da je to vprašanje zelo pomembno. Odbor za pravice žensk mora sprejeti svoje stališče. To je pomembno. Pomembno je imeti tudi ukrepljeno sodelovanje med odbori. Odbor za pravice žensk, in mislim, da je to tudi mnenje gospe Bauer, je v enakem položaju kot mi. In tudi gospa Bauer je oziroma še več poslancev je poslancev članov tudi odboru, odbora za pravice žensk. In seveda, odbor za pravice žensk ne preprečuje našemu odboru, da opravi svoje delo. Zakaj gre v tem poročilu? Gre za revščino žensk. Torej, mora obstajati določena prožnost v odboru za zaposlovanje. Zato se tudi strinjam s tem, da se ogledamo predloge sprememb, ki so jih podali kolegi iz našega odbora. Potem pa moramo seveda konkretno govoriti tudi o revščini žensk. Ne glede na delo, ki ga upravlja odbor za pravice žensk, upam, da bo prevladal zdrav razum in da bodo različni predlogi sprememb, ki sedaj niso dopustni, postali dopustni, da, bomo lahko, da jih bomo lahko uskladili. To bi bilo najbolj dosledno stališče. Mislim, da mora biti tako, ne sme biti vojna med odbori. Thank you, Edith Bauer. Hvala lepa, Edith Bauer. Thank you so much. Hvala lepa. Razmere so nekoliko nenavadne. Za teme, ki se prekrivajo, kar se odgovornosti odborov tiče, smo uporabljali ta postopek okrepljenega sodelovanja. Res je, da ne vedno brez težav. Čeprav posebno v primerih kot je tam, je nemogoče narediti ločnico med odgovornostjo odbora za zaposlovanje in odbora za pravice žensk. Vendar pa nikoli v šestih letih ni bilo prakse, ko bi se en odbor odločil, da bo drugemu odboru spet poslal predloge sprememb. Zdi se mi, da je tukaj ločnica resnično zelo prožna, če lahko tako rečem, in je težko najti pravo ločnico. Zato je potrebno zagotoviti več dobre volje, da se bomo lotili vseh pomembnih vprašanj in se ne prepirali. Justice. Nimam več govornikov. A še, prosim. Gospa Göring. Hvala lepa, pozabili ste me. naj povem nekaj stvari, ne bom govoril o predlogih sprememb, veseli boste. Ni govora o tem, da bi se borili proti revščini um, z obnovom gospodarstva, vendar pa to moramo storiti, se zaradi tega obstaja. In um, trg dela cveti, če cveti gospodarstvo. In ženske seveda ne živijo v vakumu. Delujemo, živimo v enakem svetu, torej pomembno je za boj proti revščini žensk, kot tudi za vse druge, da zagotovimo, da imamo delovna mesta, da gospodarstvo cveti in da so ta delovna mesta na voljo ženskem. Torej, glede na to, da ne bomo govorili o tem, kako naj se borimo proti revščini na najbolj očiten način, se lahko pogovarjamo samo o tem, kako izboljšamo, kako naj oboljšamo, izboljšamo razmere, ki jih povzroča revščina. In na tej podlagi sem podala predvsej predlogov sprememb, ki spodbujajo subsidijarnost, ukrepe morajo sprejeti države članice. Naj omenim specifično predlog SMB 22, ker nekaj pozornosti je dobil, verjetno zato, ker predlagam, da naj ne bi povečevali sredstvo iz ESF v tem trenutku. Seveda ne. Odkud prihajajo ta sredstva? Prihajajo iz držav članic. In kot sem že dejala, mislim, da je najbolje, da se države članice ukvarjajo s sredstvi, kajti one same vedo najbolje, kaj se dogaja v državi. Prav tako ogovarjam besedici significantly. Torej, glasovali bomo o tem, da bomo povečali znatno, significantly povečali sredstva v tem skladu. To pomeni, da smo odrezani od realnosti v tej dvorani. Če bomo znatno povečali sredstva, potem povemo, koliko bo to potem lahko dobimo tudi podporo. Ne bomo pa dobili podporo, podpore za tako ohlapen pojem, torej znatno. To pomeni, da živite v popolnoma drugem, v drugi realnosti kot jaz sama. Potem predlog sem 31. To je tudi zato, ker ni dokaza, da socialna politika izboljšuje razmere v krizi. Morda lahko pomeni nekaj za posameznike, ki trpijo zaradi krize, vendar pa ni dokazo, da se bomo lahko tako borili proti krizi in znižali dolg. Mislim, da je to neumnost in mislim, da moramo to zbrisati. Hvala lepa. Hvala lepa. 9. novembra bomo to sprejeli v našem odboru, torej odgovor boste dobili še ta teden na vprašanje o teh predlogih sprememb. Naj pa tudi pozvamo vse, da naj spregovorijo z voditelji skupin, da bi spremenili razmere na konferenci predsednikov, kajti voditelji skupin govorijo o pristojnostih odborov in skupnih odgovornostih. Torej, o tem bom spregovorila s predsednico Beres, rada pa bi, da bi vi spregovorili to o tem tudi s predsedniki političnih skupin. To bi bilo zelo dobro. Torej, 9. november. bo glasovanje, 9. novembra bo glasovanje v našem odboru. Še enkrat gospod Hendl. Hvala lepa. Pozorno sem spremljal razpravo, vse smo si zabeležili in to bom posredoval gospe Cimer. Tako da bo lahko vse vaše pripombe upoštevala. Hvala lepa. Right, thank you very much for that. Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je glasovanje o skladu za prilagoditev globalizaciji. Sedem točk imamo, imeli bomo enotno glasovanje. Delovna skupina se je o tem tako dogovorila in mislim, da težav s tem ni. Saj nobena politična skupina s tem težav nima. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko uporabili naše glasovalne kartice. Imate vsi kartice? Glasovali bomo torej v vseh sedmih točkah. Glasujemo. Uh, Konec glasovanja. 34 uh, glasov za, 2 proti, nihče vzdržan. Hvala lepa. In sedaj naslednja točka. Gre za točko, kjer bomo govorili o ustreznih, zdržnih in varnih evropskih pokojninskih sistemih. Poročevalke Omen Rojten še ni, tako da bomo imeli kratek odmor nekaj minut, počakali bomo na gospod Menrojten. Prosim, usedite se na svoja mesta. Gospod Mandrajten je že z nami, tako da lahko nadaljujemo. Gre torej za točko za ustrezne vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme. Usedite se, prosim. Besedo pa dajem gospe Omen Reuten. zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred sabo imamo zeleno knjigo. Temeri na direktivi, ki je trenutno blokirana v svetu. To je direktiva o mobilnosti. Gre za različne pogoje za vzdržnost pokojninskih sistemov. Sodelovala sem s sekretariatom in različnimi strokovnjaki in poročilo vam bom poslala potem, ko ga prevedemo in dobili ga boste naslednji teden. Skušala sem odgovoriti na niz vprašanj. Odgovor bo tak, da morda ne bo prinašal rešitve k trenutnim razmeram. Bo pa to odgovor, ki se bo odzval na trenutne razmere in bo gledal tudi v prihodnost. Upam, predsedojoča, da ko bomo pripravili to poročilo, da se bomo lahko posvetovali s poročevalci v senci ostalih skupin in upam, da bomo podali tudi predloge sprememb, ki bodo potrebni in bomo pripravili vizijo, ki bo dosledna. Kaj to pomeni? To pomeni, da bom sama kot poročevalka skušala storiti vse, kar je v moji moči, da bi to sporočila na jasen način. To bo zagotovilo, da bomo imeli zasleden odziv na prihodnja vprašanja pokojnin. To zač- že želimo urisati. Prvo vprašanje ki potrebuje odgovor, je, ali naj EU stori kaj, kar se določb glede pokojninskih sistemov tiče. Mislim, da je to pomembno za Evropo. Še prav posebno, če si ogledam pakt za stabilnost in rast. Če imamo neozdržen pokojninski sistem, bo to imelo negativne posledice na proračune držav članic. Zato potrebujemo evropski odgovor. Predsedujoča, to ne pomeni, da mora EU pripraviti vsa pravila. Moramo pa ponuditi na svete, kako naj delujemo v prihodnje in kako naj se s tem ukvarjamo na daljši rok jasno je, da gre za invertirano piramido. Torej, vedno manj mladih imamo. v tem sistemu sprotnega plačevanja. Torej, ti mladi bodo ostareli in vedno manj mladih bo moralo financirati pokojnine vedno več starejših ljudi. To pomeni, da bodo osebe, ki vstopajo na trg delovne sile, prispevale celoti gledano manj kot zdaj. V večini držav je dejanska starost za upokojitev niža, kot je uradna starost za upokojitev. In to seveda poraja vprašanje, ali bi naj imeli starost za upokojevanje na ravni EU. Vidimo tudi, da je pričakovana življenjska doba različna po državah članicah, tako da moramo imeti dober trajnosten sistem. In tudi komisija meni, da moramo imeti ustrezen pokojninski sistem v odboru smo vedno govorili o tem, da bi moralo iti za 60 odstotkov poprečne plače. Mislim pa, da to ni že kar dejstvo samo po sebi. Mislim, da bi države članice morale odločati, kaj je ustrezna pokojnina. Ne morem tega uveljaviti na evropski ravni. Ustrezna pokojnina bo morala zajemati tri stebre. Torej, varne, trajnostne pokojnine. Veliko držav članic obstaja, ki imajo prvi in drugi steber. Če pa se ogledamo novejše države članice, ta drugi steber ni pravi drugi steber. Videla sem različne primere, ko je šlo za sisteme dveh stebrov, ki sta bila vzpostavljena po nasvetu Svetovne banke, ko je ta financirala te države in te države. imajo sedaj v bistvu stebr 1a in 1b in ne 1 in 2, so v precej resnih razmerah, ker imajo to sprotno plačevanje v prvem stebru, v drugem, kjer skušajo varčevati, pa postaja razkorak tako velik, da je to, kar je privarčevano, tudi že izuzeto iz proračuna in se vrača v prvi steber. To ni bil namen. Torej, najti moramo rešitev na te težave. Potem pa imamo druge države članice, kjer dobro deluje prvi steber in potem imajo sklade, kjer je stotine milijard privarčevanih v drugem stebru, vendar pa lahko vidimo, da tudi drugi steber trpi. Zakaj? zato, ker tudi sedaj delnice niso več tako profitabilne, kot so bile. In tudi veliko ljudi živi dlje kot v preteklosti. In je zato tudi pritisk na izplačilo pokojnin velik in to pritiska tudi na sklade. Zato mislim, da moramo storiti tudi nekaj na tem področju. Sodelovali smo z odborom Ekon, In ogledati si moramo direktivo IORP, to je v odgovornosti odbora ECON, vendar pa tudi mi moramo povedati, da je varnost pokojnin in nadzor skladov in vem, da se socialni partnerji morda ne strinjajo, nadzor skladov je potreben do določene mere. Zakaj? Ne moremo reči, da je tak sklad nekaj, na kar vpliva samo nacionalni trg. To ima opravka z evropskim trgom kot celoto. Še nekaj? ko govorimo o pokojninah, mladih pokojnine same seveda ne zanimajo, ne vedo veliko o tem. In zato mislim, da kar se tiče nudenja informacij, moramo govoriti o nekaterih vprašanjih. To je kratek uvod. Sedaj pa upam, da bom dobila priložnost, da spregovorim še o nekaterih drugih vprašanjih, ko bodo spregovorili socialni partnerji. Ko, sedaj pa socialni partnerji, sedem minut za vsako organizacijo. Rebecca Smith, prva Business Europe, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa odboru, da ste nam dali možnost, da pridemo k vam in da povemo svoje mnenje o zeleni knjigi. Business Europe pripravlja odgovor na to in kmalo vam bomo to tudi razdelili. Naj pa podam nekaj ključnih točk našega odgovora glede na časovne omite. Najprej nekaj pripomp na treh področjih. Najprej potrebe po reformi pokojninskega sistema na ravni držav članic. Seveda nekaj ukrepov je že bilo sprejetih, vendar pa želimo si še nadaljnih ukrepov. Zato, da bi zagotovili vzdržne pokojninske sisteme. EU mora spodbujati države članice v tem oziru. To so ukrepi za zniževanje javnega dolga in za zagotovitev vzdržnosti javnih financ v prihodnje. Drugič, pripombe o potrebi potem, da bi imeli dopolnilno reformo trga dela kot delo dajalci seveda je jasno, da želimo, da bi ljudje delali dlje, če reformiramo trg dela, ostali na trgu dela dlje. In tukaj potrebujemo nekatere ukrepe, zato da bodo podjetja lahko ustvarjala rast in dobra delovna mesta, pa tudi, da bodo ta delovna mesta dostopna, še prav posebno za starejše. Potem nekaj pripomp o tem, kar je druga polovica zelene knjige, gre za določbe o zasebnih pokojninah in o zasebnih podjetjih. Kar se reforme tiče, za nas je ključna prednostna naloga, da spodbujamo države članice, da zagotovijo vzdržnost pokojninskih sistemov. Jasno je, da če bodo politike ostale nespremenjene na ravni držav članic, bo zelo težko vzdržati pokojninski obseg v tem obsegu, ki ga imamo sedaj, zaradi spremembe demografskega režima. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno, da EU naj ne bi opredeljevala, kaj je ustrezna pokojnina. Mislimo, da moramo to storiti države članice. Nedavne številke OECD kažejo, da je obvezna pokojnina v zadnjih letih znašala nekaj več kot 70 odstotkov poprečne plače in 80 odstotkov za tiste, ki so slabše plačani. To je potrebno imeti v mislih. Mislimo, da morajo nadaljevati s podporo državam članicam, kot je to počenjala že v zadnjih mesecih in letih, da bi torej pozdravili javne finance. Zniževanje enega dolga je zelo pomembno za prihodnost. Komisija ima nekatere projekcije na tem področju interprojekcija kaže, da bomo to javni izdatki v EU se povečali za okrog 5 odstotkov od leta 2007 do 2060, tako da je potrebno reformirati tudi na tem področju. Potem pa reforme trga delovne sile, da bodo ljudje delali dlje. OECD meni, da moški preživijo od 14 do 20 let upokojeni, ženske pa na 20 let. In to je velika sprememba. In zato menimo, da je normalno in običajno, da ljudje ostanejo na trgu delovne sile le. Druga možnost je, da imamo niža nadomestila ali više prispevke tistih, ki še delajo in tudi podjetij. In menimo, da to ni vzdržno in ni ustrezna rešitev. In dvigovanje starosti, starostne meje za vstop, za prehod med upokojence je boljši način imamo pa različne ukrepe, ki jih lahko sprejmejo države članice, seveda, kar se tiče njihovih različnih nacionalnih kontekstov. Kot sem dejala, priznamo kot delodajalci, da so ukrepi na trgu delovne sile pomembni. Imamo 10 odstotno brezposobnost v tem trenutku približno in še prav posebno za vzdržnost sprotnih sistemov to povzroča velike težave in pritiska na pokojninske sisteme seveda menimo, da moramo imeti priložnosti za zaposlovanje na trgu dela in zato mora trg dela drvati učinkovito in mora biti prožen. Veliko imamo že različnih možnosti, možnosti za prožno zaposlovanje v državah članicah. Sedaj pa vprašanje, kaj je poklicne pokojnine najprej, kar se IORP e direktive tiče. Mislimo, da revizija direktive ni ustrezna v tem trenutku, čeprav je raven čezmejnih primerov ostala na ravni, ki smo imeli, nekoliko se je zvišala po uveljavitvi direktive. Evropska komisija v tem kontekstu, to smo večkrat slišali, že skuša pripraviti revizijo te direktive. Mislimo pa, da to ni potrebno, kajti institucije in organizacije se še niso odzvale na zeleno knjigo. Počakati bi morali, da vidijo, kakšni bodo odzivi, preden se odločijo za revizijo direktive. Kar se mobilnosti tiče, seveda se Business Europe strinja s pomenom mobilnosti na trgu dela in zato je pomembno se odvati na globalizacijo in zagotoviti gospodarsko rast v Evropi trgi dela morajo biti dinamični. Izkušnje pa kažejo, da gre za vprašanje prihodnega pokojninskega dogovora, da je to bolj pomembno kot pa prenos tega, kar že imamo in tistih ljudi, ki so že mobilni po Evropi. Zelena knjiga prinaša predloge, kako izboljšati mobilnost po EU, kar se poklicnih pokojnin tiče. In imamo eno od zamisli ki je bila podana. Mislimo, da je to predvsem ambiciozno glede na sisteme držav članic, morda pa bi bilo dobro za EU, da poda smernice, kako dostopiti do nacionalnih eh, sledilnih sistemov. Mislim, da bi tukaj lahko storili še več. Prav tako imamo predlog izporočila Monti, da bi vzpostavili sistem režima 28 za poklicne pokojnine. Za nas je pomembno, da če bi ta predlog sprejeli, da ne bi torej spodkopali 27 obstoječih nacionalnih režimov. Kako bi to delovalo v praksi? Lahko si to ogledamo bolj podrobno, da bi ugotovili, ali resnično obstaja potreba po tem sistemu in kako bi naj deloval. Delodajalci so zavezani ustreznim poklicnim pokojninam za nekdanje, sedanje in bodoče zaposlene in seveda moramo zagotoviti, da bo to del, kar je pogosto del svežnja za zaposlene in da se mora, da se mora v tem dogovor potekati na ravni podjetij. Ravnoteže različnih stebrov v pokojninskem sistemu je nekaj, o čemer morajo odločati države članice. Vendar pa diverzifikacija virov prihodkov mislim, da je pomembna za vzdržnost in lahko izboljša deljeno odgovornost med podjetji, posamezniki in vladami. Prav tako menimo, da imamo dihotomijo v zeleni knjigi. Veliko več je podarka na novih pravilih in določbah za, poko za poklicne pokojnine. Jasno pa je, da tvega ne obstaja v vseh stebrih pokojninskega sistema, še prav posebno glede presposobnosti. In jasno je, da je velik pritisk tudi na sprotnih sistemih plačevanja in tega ne smemo pozabiti. Glede specifičnih eh, težav ne želim niti v podrobnosti, nimamo dovolj časa, vendar pa še nekaj drugih področji, kjer komisija predlaga nadaljno regulacijo poklicnih pokojnin, naprimer, nadaljna pravila za solventnost in mislimo, da ni ustrezno o tem govoriti sedaj pravila solventnostni veljajo v tem trenutku za zavarovalnice in mislimo, da pokojninski sistem deluje drugače kot zavarovalnice in zato je ta zamisel, da bi naj ustvarili enake pogoje med zavarovalnicami in pokojninskimi skladi, to ni ustrezen argument. Če želite, da gremo več v, še bolj podrobno v to, lahko to storim. In še zadnja stvar, tukaj bi EU lahko zelo vplivala. Gre za nudenja informacij. Jasno je, da ni veliko dobrih informacij in da gre za pomankanje znanja na ravni držav članic, kar se obveščanja in izobraževanja državljanov tiče ne samo o pokojninskih pravicah, te tudi o tem, kakšne, kakšno izbiro imajo. Tudi glede pričakovanj, kako visoko pokojnino bodo imeli. Glede na razlike med pokojninskim sistemi mora biti to storjeno na ravni držav članic, vendar pa EU lahko odigra pomembno logo, ko pogumlja države članice, da obveščajo državljane in delavce o pokojninskih sistemih. Seveda morajo te informacije eh, biti podane enostavno. Jasno pa je, da je tudi pomembno, da moramo podpreti države članice, da pojasnijo podporne ukrepe za reformo pokojninskih sistemov. Hvala lepa. Z veseljem bom odgovarjala na vsa vprašanja in vam podala še več informacij, če jih boste potrebovali. Hvala lepa. Uh, Hvala. Sedaj pa predstavnik ETUC-ja. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala lepa odboru, da je povabil socialne partnerje, da lahko predstavijo svoja stališča in še zlasti inštitucije, ki jo danes tukaj predstavljam, ETUC. Ne bi se spuščal v tehnične podrobnosti našega odgovora, bi pa rad podal vrsto pripomp. Povdaril bi rad, da to, o čemer govorim, Danes je bilo potrjeno v ETUC, ker smo imeli naš izvršilni odbor, to je naše telo odločanja, in tam so bile sprejete točke, ki jih bom omenil tudi danes v svojih pripombah. Odboru pa bom posredoval tudi naše sklepe, če bo želja taka. Prva pripomba, ki jo imam v imenu ETUC-ja, se nanaša na razpravo o demografiji. Res je, da se prebivalstvo stara. To je dejstvo, ki pa ni novo. In za razliko od tistega, kar bi morda mislili, države članice niso čakale do zdaj, da bi spremenile svoj režim upokojevanja. V vseh državah so se zadeve spreminjale progresivno. To staranje prebivalstva pa ne sme biti precenjeno. Tukaj moramo imeti v mislih še eno razmerje, ki je temeljnega pomena za naš pokojninski sistem, zlasti za porazdelitev bogatstva in sicer gre za dejavnik gospodarske odvisnosti. Z drugimi besedami, koliko moških ali žensk, mladih ali manj mladih dela, kakšna je kakovost njihovega dela in kakšna je kakovost njihovih plač, kajti financiranje socialnih dajatev, zlasti pokojnin, nosijo, v glavnem tisti, ki delajo. Prioriteta torej, ki jo mi vnašamo v to razpravo, je kakovost delovnih mest in kakovost plač, kajti to je tisti odločilni dejavnik. Obenem pa dela ne moremo kar določiti z dekretom. Ne morete ljudem reči, delati morate dlje in več, ker morajo biti na voljo ustrezna delovna mesta. Zato je tukaj dvojna odgovornost. Po eni strani odgovornost delodajalcev, kajti zaposlitev je njihova odgovornost, ampak tudi odgovornost držav članic. Še zlasti v smislu politik načrtovanja če nimate recimo prevoznih sredstev, izobraževalnega sistema, mm, če nimate ustreznih mm, izobraževalnih struktur, potem to pomembno vpliva tudi na proces zaposlovanja. Problem za nas ni toliko skrajšanje oziroma znižanje upokojitvene starosti. Kajti, kaj to pomeni? To pravzaprav pomeni, da pokojninski sistem spreminjate v sistem brezposelnosti. Na dolgi rok ne rešite nič. Več ljudi boste imeli, ki bodo prejemali nadomestilo za čas brezposelnosti namesto pokojnine. Pred desetimi leti je bilo na zasedanju na vrhu rečeno, in to še vedno velja danes, da če si pogledamo dejansko starost, ko nekdo preneha delati, da se mora to ujemati za zakonsko določeno starostjo. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Druga stvar pa, ki jo želim omeniti, se nanaša na zakonodajo oziroma novo zakonodajo. Vsaj kar zadeva ETUC, Evropska unija nima nikakršne pristojnosti, da bi posegala v sisteme socialne varnosti oziroma pokojninske sisteme. Ni naloga Evropske unije, da določi upokojitveno starost, tako kot so nekateri predlagali. Ni naloga Evropske unije, da narekuje državam članicam, kako naj uredijo svoj pokojninski sistem in kako naj ga financirajo. Kar zadeva zasebne, tako imenovane zasebne pokojnine, tu Evropska unija ima določene pristojnosti, kar se je izkazalo že večkrat. Prva priložnost, prvi primer tega je bilo, ko je leta 1998 bila sprejeta direktiva o um, tem, da lahko vsak, ki ima določene pokojninske pravice, te prenaša, tudi ko se giblje po Evropski uniji. To je direktiva 98 skozi 49. In mi v ETUC se zauzemamo za to, da bi to direktivo še izboljšali. Prvi korak je sicer bil narejen, vendar pa ta prvi korak sam po sebi ne zadošča. Podobno imamo tudi direktivo 2008-94, kjer gre za zaščito komplementarnih pravic v primeru nesolventnosti delodajalca. Člen 8 še zlasti. Tukaj direktiva pravzaprav določa načelo, ne pa obveznosti, da se zagotovijo vse pravice. In če si pogledamo primere na sodišču, vidimo, da je samo 30 odstotkov vseh pravic bilo dejansko zagotovljenih. Strinjam se z Business Europe, ko je njihova predstavnica dejala, da bi direktiva o nadzoru zagotavljanja pravic iz poklicnih pokojnin, da je tu treba pogledati, ali se da še kaj izboljšati. In še moja tretja pripomba, ta pa se nanaša na razvoj sistema zasebnih pokojnin. V zeleni knjigi če si pogledamo to, da se bodo pokojnine znižale, to dejstvo je predstavljeno kot nekaj, kar je že tu, kar je dejstvo. Sam sicer nimam kristalne krogle, ampak dejstvo je, da smo sedaj prišli iz nekega sistema, ko je delodajalec jamčil pokojnino. Prišli smo v sistem, ko si mora vsak sam zagotoviti svojo pokojnino. Torej, iz kolektivne odgovornosti smo prišli na individualno odgovornost. In prav tako smo se vključili na finančne trge z vsemi tveganji, ki jih to prinaša. Če se bo to nadaljevalo in tu tveganja obstajajo, to smo že videli, da obstajajo tveganja glede zneskov prihodnih pokojnin. Ampak ta trend se da tudi zaustaviti in obrniti nazaj. Kar pa zadeva solventnost, se strinjam z Business Europe, pravila solventnosti morajo veljati, zlasti ko gre za zavarovanje pred kratkoročnimi tveganji. Ampak to ni primirno za pokojninske sisteme, ker tu govorimo o dolgoročnih tveganjih, zato moramo razmišljati o ustreznih varovalkah vendar pa nikakor ne smemo uporabljati enakih pravil, ker bi lahko na ta način bistveno povečali tudi prispevke in to bi bila potem ovira za vključitev v tak sistem. Gospa predsedujoča, na tem mestu bi zaključil, bi pa rad povzel to, kar sem povedal. In sicer Tisto, kar je bistveno za nas, je kakovost zaposlovanja. Ne gre samo za starejše delavce, ampak tudi za mlade in njihovo zaposlitev. V vodu smo slišali pripombo, s katero se popolnoma strinjam, namreč, da je prišlo do paradoksa. Ljudje se kasneje vključujejo na trg dela in ga zapuščajo hitreje. Sam prihajam iz Francije, čeprav zdaj delam v Belgiji. In zdi se, da pravzaprav pokojninsko dobo režemo na obeh koncih. Zdi se mi, da bi ta trend morali obrniti. Hvala lepa. Gremo takoj naprej. K naslednji predstavnici. Gospa Volozinskis, hvala lepa. Tako kot sta povedala tudi kolega, tudi mi zaključujemo naša stališča. Vidimo tudi, da je veliko podobnosti s tem, kar sta povedala kolega iz Business Europe in ETUC-ja. Zelena knjiga je prišla ob zelo pravem času tudi ta javna razprava, ne le na evropski, pač pa tudi na nacionalni ravni, ker imamo vrsto izzivov, s katerimi se soočamo. Gre za čas krize, potem so tukaj demografska vprašanja, pa tudi kako zagotoviti varnost pokojninskih schem. Svoj prispevek bom poskusila omejiti na nekaj temeljnih točk. Gre za zelo dolg dokument. Najprej bi rada povedala, v neke vrste uvodu, da morajo pokojnine ostati v domeni držav članic. To je treba podariti. Spoštovati moramo načelo subsidijarnosti, če tudi vidimo, da Evropska unija lahko odigra določeno vlogo, zlasti kar zadeva usmeritve in izmenjavo dobrih praks med državami članicami. Kar zadeva primirnost pokojnin ter mm, primernega prihodka iz pokojnine. Tukaj ne vidimo vloge za EU. Ni naloga EU, da določa ustrezno pokojnino na evropski ravni. Podpiramo več stebrni pristop, kljub temu pa menimo, da bi države članice morale odločiti, če in kako preiti na tak več stebrni sistem. Glede močnega sodelovanja med odborom za socialno zaščito in odborom za gospodarsko politiko ter glede povezave med socialnimi pravicami in gospodarsko razsežnostjo, menimo, da je nujno imeti dobro sodelovanje med obema, kajti povezanost, primernost in trajnost pokojnin je zelo pomembna. Trajnost pokojnin je povezana tudi s trajnostjo javnih financ še zdaj imamo dve orodji. Najprej odprta metoda koordinacije, ki je za nas dobro orodje in drugič pakt za rast in stabilnost, kot je omenila poročevalka, ki lahko odigra osrednjo ulogo in tu uh, podpiramo nedavno razširjeno gospodarsko upravljanje. Glede upokojitvene starosti in glede več in daljšega dela. To podpiramo, ampak kot je povedal kolega iz ETUC, je bistveno, da ustrajamo istočasno tako glede zvišene pokojitvene starosti, ter tudi zakonsko določene starosti. Kajti dejstvo, da se ljudje upokojujejo pred zakonsko določeno starostjo, tu nam to otežuje situacijo. Potrebujemo pa bolj prožen trg dela. In potrebujemo tudi spremembo schem zgodnega upokojevanja, ki so pogosto bile zlorabljene. Treba je dati delavcem in podjetjem ustrezne spodbude, da bodo želeli ostati na trgu dela, da bodo dela ne samo dobili, ampak tudi ohranili. Tretja točka. Mislim, da moramo uporabljati načelo subsidijarnosti in zato bi raven EU morala ponujati samo usmeritve glede revidiranja direktiv z tega področja. Menimo, da ni te potrebe. Menimo, da bi morali bolj analizirati najprej, katere so slabosti sedanje direktive in šele potem priti na revizijo. Glede mobilnosti in pre, pravice do prenosa, to podpiramo zaradi mnogih izzivov, ki so pred nami, vendar pa menimo, da bi čezmejna prenosljivost dodatnih pokojninskih pravic ne bila prava možnost. Radi bi se osredotočili zlasti na rešitev problema fiskalnih pravic in fiskalnih ovir. Še glede nesolventnosti. Kot je kolega že dejal, menimo, da niso potrebna nadaljna pravila glede solventnosti na ravni EU v zvezi s pokojninskimi skladi, pa še glede informacij in usklajevanja politik. Informacije upravičencem. Tu ne vidimo potrebe, da bi reformirali zahtevo po minimalnem razkritju informacij, vendar pa menimo, da da je potrebno predvsem uporabljati jasen jezik, kajti trenutno je zelo težko razumeti informacije, ki jih vsi dobivamo, ko jih dobimo. In še glede usklajevanja politik. Po našem mnenju bi tudi tu subsidijarnost morala ostati ključna. Vendar pa možnost neke platforme v pokojninski politiki bi bila zelo koristna, še zlasti, če bi gradili na izkušnjah, ki jih že imamo. To pa je sedanji forum EU o pokojninah. Hvala lepa. Hvala, gremo kar naprej. Karlo Parieti iz Eurocard. You, uh, this, uh... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eurocard. se strinja z cilji komisije in Evropske unije, da gremo po poti varnega in trajnostnega sistema pokojnin. Strinjamo se tudi z idejo, da zgradimo nek evropski okvir za pokojninske scheme. Kljub dejstvu, da so nacionalne situacije, situacije v posameznih državah članicah tako zapletene, da bo zelo težko zgraditi oziroma postaviti tak okvir. Morda bolj kot okvir bi lahko prišli do neke metode na področju sodelovanja med svetom, parlamentom in komisijo. Dejstvo je, da kljub prizadevanjem Evropske unije stopnja zaposlenosti ljudi med 55 in 64 letom predstavlja zelo nizko številko v Evropi. Preden torej razmišljamo upokojitveni starosti, bi morali zastaviti naše delo širše in se več ukvarjati s tem, kako povečati oziroma podaljšati poklicno kariero ljudi, o katerih sem govoril. General, uh... Videli smo, da imamo podobno situacijo tudi med eh, menedžerji, tudi med vodilnimi. Zelo pogosto se dogaja, da starejši vodilni in menedžeri imajo več znanja, več kvalifikacij in so zato tudi dražji, njihovi stroški dela so dražji in zato zelo pogosto delodajalci skušajo zaključiti kariero starejših vodilnih in jih nadomestiti z mlajšimi, ki so cenejši. Prav tako bi rad omenil specifičen problem ravnovesja med spoloma. Tukaj vidimo, da prihaja do velikega paca oziroma veliko žensk preneha svojo poklicno pot med 55 in 64 letom. Veliko vprašanje zato je, kako vključiti vsa področja, ki lahko prispevajo k razrešitvi tega problema. In to še preden se začnemo pogovarjati o upokojitveni starosti. Zelo pomembno je torej, kaj so povedali pred menoj kolegi Business Europe, ETUC in tako dalje. Bi pa sem dejal, da je zelo pomembno, da obenem razrešujemo vprašanje trga dela. Sicer pa sem že prej povdaril, kako pomembno je to, da pridemo do neke metode. Evropska unija ne more odločati v imenu držav članic. Prav tako pa ne more odločati brez tripartitnih pogajanj. Stališče EU o pokojninskih schemah bi moralo predvideti neko metodo, socialnega dialoga in tu bi pravzaprav lahko na nek način združili raven EU in raven držav članic in tako prišli do rešitev. Gre za pogajanja o trgu dela in o vseh problemih, kot so vseživljensko učenje, kot so strategija Evropa 2020. Morda bi lahko vključili tudi vedno kontroverzno direktivo o delovnem času, kajti proti koncu poklicne poti bi morda lahko predvideli možnost, da bi zmanjšali dnevno delovno obremenitev in da bi to bila rešitev za to, da bi lahko podaljšali poklicno pot tudi starejših, ki še delajo. Še dve točki. Sicer pa smo poslali tudi dokument z bolj podrobnimi odgovori na vprašanja vendar pa kljub temu še dve konkretni pripombi. Evropska unija ne more odločati na mesto držav članic, morda pa bi lahko omogočila prenosljivost brez plačila davka, torej prenosljivost pokojnin. To je zelo pomembno za mobilnost v Evropski uniji. Prav tako je to zelo pomembno tudi za mobilnost menedžerjev in vodilnih kadrov, vendar pa bi to lahko bilo vse pomembneje tudi za mobilnost um, tako evropskih državljanov, kot tudi državljanov držav, ki niso članice EU. Hvala lepa. Hvala. In Še gospod Siberman iz CEEC, e e Evropski menedžerji. Hvala lepa, gospod predsedujoča, in hvala lepa odboru za priložnost, da predstavimo naše stališče. Najprej par uvodnih pripomb glede položaja menedžerjev. Nadomestila iz prvega stebra so zelo nizka, skoraj da v vseh državah članicah. To pomeni, da smo menedžeri zelo odvisni od delujočega sistema poklicnih in zasebnih pokojnin za to, da dosežemo ustrezni upokojitveni dohodek. Da pa bi dosegli tak dohodek, evropski zakonodajalec lahko da svoj prispevek na različne načine. Prvič, CC podpira idejo, da bi uskladili pokojninske politike na podlagi nekih splošnih političnih meril, kot so recimo primernost ali pa trajnost. To so merila, ki jih že poznamo in ki jih poznamo že kar nekaj let na podlagi odprte metode koordinacije. Prav tako smo zelo podpirali to, da bi ta dva cilja združili še z idejo o varnosti. Zlasti, ko gre za poklicni sistem, smo mnenja, da bi morali razlikovati poklicne pokojnine od zasebnih pokojnin in to na podlagi merila, da delodajalec ne nosi celotnega naložbenega tveganja. Kar pa zadeva prenos primirnosti v prakso. Tu se strinjam s tem, kar so povedali predhodni govorniki. Namreč, kaj je primirna pokojnina? To je treba prepustiti odločanju držav članic. Še zlasti pomembno je, da so primirne pokojnine lahko samo kombinacija vseh treh stebrov in ne samo rezultat sistema prvega stebra. Evropska unija lahko bistveno prispeva tudi na področju finančnih predpisov ter skupnih standardov za izvajanje nadzora nad finančnimi ustanovami. Tu je pomembno povedati, da bi se morali različnih sistemov lotiti na različne načine. Vse dokler sistemi poklicnih in zasebnih eh, pokojnin ne bodo prinašali enakih tvegan, torej zato tudi ne morejo biti podvrženi enaki regulativi. Vsaka harmonizacija, ki bi šla dlje, je po mnenju CEC-ja nepotrebna in tudi nespremljiva. kar zadeva evropski pristop do pokojninske politike, bi rad povedal dvoje. Prvič, upamo, da se bo spoštovala vse večja raznolikost, ki jo imamo na področju pokojnin. Ta raznolikost, ki obstaja, je tudi posledica pristojnosti držav članic na področju pokojnin kar je povdarjeno tudi v zeleni knjigi in to pojasnilo zelo pozdravljamo. Drugič, upamo tudi, da bo evropski zakonodajalec primirno upošteval specifičnost poklicnih pokojnin za razliko od zasebnih pokojnin. To ni samo, to niso samo besede, to sta dva stebra, ki prinašata vsak svoje prednosti in slabosti. Zato bi harmonizacija ne smela biti osredotočena na to, da bi na dolgi rok združili prvi in drugi steber, ker bi to škodovalo ciljem varnosti pokojnin. Rad bi pojasnil to, kar sem povedal s tem, da dam dva primera, namreč gre za vprašanja, ki se pogosto uporabljajo. Gre za dostop do pokojninskih pravic in prenosljivost. In tukaj je posem legitimno, če drži Evropska unija spodbuditi države članice, da znižajo nespremljivo visoke ovire, to lahko naredi, vendar pa menimo, da tega ni možno storiti, ne da bi pravzaprav ogrozili bistvo poklicnih pokojnin. In še zadnja točka, ki sem se že dotaknil, gre za izvajanje finančnega nadzora, zlasti zahteve glede solventnosti. Pričakujemo, da bo Evropska unija podrobno pogledala natančna tveganja, ki jih sistemi zasebnih oziroma poklicnih pokojnin prinašajo. In potem želimo, da na podlagi tega pride do prožnih zakonodajnih odgovorov, ne pa enotnih odgovorov. Hvala lepa. Hvala, to se mi je zdelo zelo koristno. Seveda, potem, ko bodo poslanke in poslanci postavili vprašanja, boste ponovno dobili besedo. Najprej gospod Cerkas, potem pa Elizabeth Moran. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Hvala tudi vsem našim prijateljem, ki so nam predstavili svoja stališča v tej zelo pomembni razpravi. Dovolite samo dve ali tri pripombe. Sam se doma s pokojninskimi sistemi in vprašanji ukvarjam že vrsto let in sledim dogajanjem na tem področju v drugih državah članicah. Sprašujem se, kakšna oziroma poročevalka je postavila vprašanje, kakšna je vloga Evrope pri vsem tem. Mislim, da je pomembna vloga Evrope pri vsem tem, istočasno pa vemo, da za takšno razpravo nimamo dovolj inštrumentov za to, da bi bila ta razprava dovolj strokovna in kakovostna. Vendar brez Evropske unije takšna razprava tudi ne bi mogla biti uspešna v 27-terici. Evropa lahko zagotovi neko mirnost v tej razpravi in da dodano vrednost. Zlasti je tam danes, ko gre za velike politične porbe eh, povezane z reformo pokajninskih sistemov. Evropa lahko tukaj prispeva eh, tako, da ljudje bodo razmišljali v teh razpravah bolj dolgoročno, ne pa samo do eh, nadaljnega ali do naslednjih volitev, konca mandata in tako naprej. Torej neko mirnost lahko vnese Evropa v to razpravo. Zaradi, eh, zaradi konjunkturnih težav namreč eh, v teh razpravah eh, poteka razprava na zelo žovčen način. Evropa nam torej lahko zagotovi nek racionalni pristop v tem, tej razpravi o zelo bogati zgodovini pokojninskih sistemov. Sam bi rekel predvsem takole, ko govorimo o pokojninskih sistemih, je videti, da pozabljamo na probleme, ki bi se pojavili, če na naši celini ne bi imeli pokojnin. Ali pa kaj bi se zgodilo, če bi uničili ali uh, razvodeneli delovanje pokojninskih sistemov v Evropi. Pokojninske sisteme smo ustvarili zaradi ogromnih problemov, ki smo jih imeli v preteklosti. Državne oziroma javne starostne pokojnine smo eh, uvedli zaradi tega, ker je bilo na milijone ljudi, ki so bili stari, invalidne osebe, in eh, ogroženi, ki bi bili dobesedno umrli na cesti, če ne bi jim zagotovili javnih, eh, javne finančne podpore. Torej, treba je vedeti, zakaj smo te pokojninske sisteme uvedli, treba je z neko mirnostjo razpravljati o tem. To je eden od fundamentalnih temeljnih inštrumentov v Evropi in zato je pokojninski sistem tudi vključen v eh, vse pogodbe ne samo zaradi eh, proračunskih posledic, ampak eh, tudi zaradi velikega pomena. Gre za seveda vzdržnost javnih financ, ki je tukaj eh, včasih ogrožena, ampak javnost eh, dosti krat pozablja na eh, prednosti tega sistema, na dejstvo, da bolni, invalidni in starejši ljudje brez pokojnin sploh eh, včasih ne bi mogli preživeti. Seveda lahko govorimo tudi o finančni plati, vendar ne pozabimo a, temeljnega načela državljanstva, ki, a, na katerem počivajo ti a, sistemi. Drugačen način razmišljanja pa je nekoliko strožji, če smemo tako reči. Kaj to pomeni? Zelo natančni. Moramo biti tako, kakor. A, kirurg, ki ima v roki skalpel, ki pa seveda mora jasno in odločno zarezati v telo, ne da bi ogrozil življenje bolnika. Govorimo dosti krat tudi o demografskih problemih. Nekateri izražajo strah, da bo preveč finančnih sredstev namenjeno pokojninskim sistemom. Čez 20 let se bo uh, ogromno povečalo uh, število starejših. Zaradi tega bo eh, potrebno ogromno vlagati v pokojninske sisteme, kar bo ogrozilo nekatere druge blagajne. Nekatere bo potem treba pravijo prepričati, da se bodo sprijaznili z nižjimi pokojninami. Ampak mislim, da brez teh strahov lahko a, eh, razpravljamo. Zakaj? Zato, ker je treba ustvariti nove vire prihodka če so bančne inštitucije odgovorne za celo vrsto svojih transakcij, potem gotovo ne bodo začele razlikovati med varčevalci, ki so starejši, varčevalci, ki so mlajši in tako naprej. Tudi mi moramo tako razmišljati. Izboljšati moramo naš dohodek in prihodke. Na ta način moramo racionalno razpravljati v Evropi, sicer bomo uničili temelje naše družbe. In končno, strokovnjaki uh, ugotavljajo, da potrebujemo več ljudi na trgu dela. Staranje prebivalstva in demografske spremembe kažejo na to, da je treba ženskam omogočiti več zaposlovanja, ne samo zato, ker je to njihova pravica, temveč ker jih potrebujemo na trgu dela. Tudi priseljence potrebujemo v Evropi, ne samo zato, ker so pač eh, ljudje, temveč zato, ker jih potrebujemo na našem trgu dela. Če govorimo o ženskah, starejših delavcih, priseljencih, ne pozabimo na to, da jih potrebujemo, če hočemo ohraniti pokojninske sisteme če govorimo o trajanju dela, kako lahko govorimo o eh, tem, da bodo ženske enakopravno sodelovali na trgu dela, če je njihovo eh, poklicno življenje nezdružljivo z družinskim življenjem kako bomo govorili o več priseljencih na trgu dela, če jim ne moremo zagotoviti ustrezne socialne varnosti. Torej, tema pokojninski sistemi je zelo zapletena. Pokojninski sistem je zelo uh, sofisticiran sistem, inštrument, če hočete. Takšna je tudi naša družba in nekatere rešitve, ki jih ponujemo, so preveč poenostavljene. To je kot pravi poročevalka, tudi priložnost za Evropsko unijo, da uh, razčistimo vse probleme, ki se tukaj pojavljajo in da uh, iščemo vse rešitve. Niso re, uh, problemi samo v računovodstvu, temveč še kje drugje. Najprej gospa Moran, potem pa gospa Kornelisen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dovolite, da se na začetku zahvalim poročevalki Ri Omen Reuten, ki na teh temah dela že celo vrsto let v Evropskem parlamentu. Ona je tista, ki nam je posredovala ne samo svoje bogate izkušnje in globoko uh, poznavanje tega področja, temveč nam je tudi uh, zelo dobro uh, prikazala, kako je treba tehtati posamezna vprašanja v okviru te tematike. Zahvaljujem se tudi našim gostom, ki so nam predstavili svojo analizo predloga zelene knjige. In mislim, da je to dober način, da razpravljamo o pokojninskih sistemih. Potrebujemo različne stališča, različne analize, se strani predstavnikov sindikata, se strani delodajalcev in tako naprej. To pestrost potrebujemo v tej razpravi, če se hočemo premakniti naprej. Strinjam se s gospodom Cerkasom, ki je rekel, da ne smemo o tej temi razpravljati, kot da gre za neko politično borbo. Vemo, kaj se dogaja v Franciji te dni. In sama ugotavljam naslednje. Čeprav se vsi strinjamo, da je treba pokojninske sisteme reformirati, da jih je treba reformirati tako, da bodo vzdržni tudi v prihodnosti, da bomo zagotovili, da bodo uh, preživeli ti sistemi in delovali tudi v prihodnosti, torej s tem se vsi strinjamo, ampak istočasno ne moremo si privoščiti, da bi tako rešna vprašanja, tako resno temo, ki je povezana z gospodarsko in družbeno filozofijo naših držav, obravnavali kot na nek politični ping-pong. Evropska unija vsekako lahko prispeva v tej razpravi in sama menim, da zato, ker imamo pregled nad različnimi sistemi, reform in se lahko na ravni vse 27-erice pogovarjamo o tej tematiki. Na ta način se lahko šele resno lotimo te razprave. In eh, predlog poročila gospe Omen Reuten mislim, da je tukaj ponudilo celo vrsto zelo zanimivih ugotovitev. Ta razprava, ki jo danes vodimo, je povezana z filozofijo gospodarstva istočasno pa je povezana tudi s globokimi spremembami v naši družbi. Ker zadeva filozofijo, govorimo seveda o solidarnosti v sistemih eh, upokojevanja in pokojninskih reformah, govorimo o medgeneracijski solidarnosti in o posledicah, ki jih ima stanje v gospodarstvu na to. Ker zadeva gospodarsko plat, je treba nekaj osnovnega, temeljnega ugotoviti. Ne moremo si po eni strani privoščiti, da mladi vse kasneje vstopajo na trg dela, eh, starejši delavci pa se vse prej upokojujejo. Moramo ugotoviti, kakšen je kakšno je obdobje, v katerem vsi zaposleni prispevajo v pokojninsko blagajno. In eh, Tomas Mann je govoril o tem, da je treba tudi staranje prebivalstva upoštevati. Vendar se mi zdi, da eh, starejših delavcev ne moremo iz eh, celotnih dogajanj v pokojninskih sistemih izuzeti. Ta krajina, ki je pred nami, je takšna, da seveda ponuja Eh, vprašanje, kaj pa v času gospodarske krize. Seveda so javne finance oziroma proračuni tukaj glavno vprašanje na ravni držav članic. To je nekaj, kar vpliva na države članice in njihove pokojninske reforme danes in to je tudi nekaj, kar določa pristop, s katerim uh, se lotevamo pokojnin in pokojninskih sistemov nasploh. Vendar se mi zdi, da ne smemo več kot mačka okoli vele kaše se pogovarjati o tem. Treba je zagotoviti nadalje solidarnost, treba pa je razli, r, e, zagotoviti tudi diversifikacijo, ko gre za različne generacije, ki so prisotne na trgu dela, gre pa tudi za diversifikacijo, ker zadeva različne ponudbe v okviru pokojninskih sistemov. Rija je v svojih petih eh, točkah zelo dobro stvari zastavila. Zagotoviti je treba primerni dohodek, to morajo zagotavljati v obliki eh, primernih pokojnin države članice. Potem zagotoviti je treba daljše aktivno življenje in, in eh, na nek način bolje uskladiti čas dela z upokojitvijo. Potem odpraviti je treba ovire, ki so v državah članicah, zlasti kar zadeva brezposelnost. To je res veliko bremena za naše pokojninske sisteme. In treba je ohraniti pokojninske sisteme v času gospodarske krize, vendar eh, le te narediti bolj transparentne, pregledne, tako da bo vsakdo vedel, da bo lahko prihranil dovolj za človeka dostojno življenje v eh, času upokojitve. Ta gospodarska kriza pomeni dolgoročno vzdržnost in eh, pomeni, da moramo biti bolj ustvarjalni in iskati nove načine za zagotavljanje pokojninskih prispevkov v naše blagajne. Ne gre za to, ali imamo en sistem ali drugi sistem, gre bolj za to, da vse sisteme bolje povežemo med seboj. Potem mobilnost delavcev, kar želimo spodbujati na eh, evropski ravni, tudi to je treba upoštevati pri teh razpravah. Hvala. Gospa Kornelisen, potem pa gospod Mann. Sama pozdravljam priložnost za izmenjavo mnen z socialnimi partnerji o tem pomembnem dosjeju. Tri vprašanja bi postavila. Prisluhnila sem vam, naši gostje, in sprašujem se, v kolikšni meri so delodajalci in eh, sindikati pripravljeni se med seboj pogovarjati, ko gre za a, eh, dogovor o tem. Zaenkrat je videti, kot da so zelo daleč vsak sebi. Drugo vprašanje se nanaša na upokojitveno starost. Vsi ste omenjali ta fenomen in strinjam se, da je neizogibno nekaj spremeniti pri tem. Kar pa me preseneča, pa je naslednje. Vedno gre za dvigovanje upokojitvene starosti v teh naših razpravah. Nihče pa ne razmišlja o možnosti, da bi določili število let ki jih mora eh, človek eh, biti zaposlen. Na ta način mislim, da bi bili bolj pošteni in pravični do tistih, ki opravljajo težja delo, dela na delovnem mestu, ki imajo nižjo izobrazbo, za razliko od tistih, ki imajo, naprimer, univerzitetno izobrazbo trajanje dela enih oziroma drugih je lahko zelo različno in se lahko razlikuje tudi do deset let. Torej, koliko časa je nekdo prebil na delu, se mi zdi, da je nekaj, kar bi bilo bolj treba upoštevati, ne pa govoriti o, star o upokojitveni starosti. Potem tretjič, ne glede na to, kakšen je bolj eh, pokojninski sistem, eh, Vedno se v njem moramo boriti proti diskriminaciji med spoloma. Nihče tega še ni omenil in to me je, eh, to me je presenetilo. Mnogo eh, ljudi, se, ki so starejši od 45. leta, ne more več zaposliti in to je nekaj, kar lahko obsojamo. V našem odboru smo govorili o neki nizozemski študiji, ki kaže, da 80 odstotkov delodajalcev ne bi želelo zaposlovati nekoga, ki je starejši od 40 let. Torej, 40 let je že problem. Sprašujem se torej, zakaj se vsi po eni strani upiramo dvigu upokojitvene starosti kot edini rešitvi, zakaj, pa, zakaj ne bi Eh, delodajalcev in držav članic z nečim poskušali prepričati, da je treba razlikovati med tistimi, ki delajo za nižjo izobrazbo na te, težja, težja dela in zakaj organizacije delodajalcev se bolj ne potrudijo pri ozaveščanju svojih eh, članov, kar zadeva te razlike. Če se bomo zadovoljili samo s tem, da je treba dvigniti upokojitveno starost, ne bomo pa imeli dovolj ljudi na trgu dela, potem bomo imeli samo več brezposelnih na mesto tistih, ki so vključeni v trg dela. In državne eh, pokojnine bodo, bodo se zniževale na račun nadomestil za brezposelnost. Gospod Mann, potem pa gospa Harki. Hvala. Liz. Sam sem pripravil poročilo za naš odbor o uh, upokojevanju in pravičnosti pri tem. Pri tem sem upošteval stališča naših članic in članov in na mina, mini plenarnem zasedanju tukaj v Bruslju bomo glasovali o tem. Mislim, da je to dobra podlaga za našo razpravo. To, kar potrebujemo, je spoštovanje med mladimi in starimi. Kolegica Kornelisen je povdarila diskriminacijo starejših. To je nekaj, česar ne moremo več eh, sprejemati. Videti je, da se sicer nekaj spreminja nekateri vodilni nemški časopisi so napisali eh, na eh, prvih straneh, da je treba končati s tem kultom mladih, torej eh, zagotoviti moramo mm, tudi enakopravnost njihovih staršev. In ko gre za uh, upokojevanje in za poslovanje, potrebujemo ženske, potrebujemo starejše. Majhna in srednje velika podjetja so se bistveno bolj sprijaznila za to situacijo in ugotovila, da hočejo imeti ženske v svojih vrstah. Veliko dopisov sem napisal tudi vašim organizacijam in vas vprašal, kje pa so delovna mesta, kjer bi ciljno sodelovali v eni skupini in mladi, eh, mladi in starejši. Na eni strani bi združili v takšni skupini kreativnost mladih in izkušnje starejših. In moram reči, da sem vesel, da imamo že celo vrsto konkretnih napotkov, kako se to spreminja. Drugič, ko govorimo o pokojninah hočemo, da pridejo mladi kasneje na trg dela, zato ker bodo bolje usposobljeni. In na ta način bodo lahko dlje časa opravljali svoje delo. To želimo, ampak. Uh, To pomeni, da ne moremo reči, ne, čim prej se morate vključiti v, na trg dela mladi. Ne, to ne morem reči, zato ker jim moramo dovolj časa za usposabljanje. Dovolj dolgo se morajo usposabljati in potem bodo lahko dokazali svojo usposobljenost. Tukaj ne bi smeli ničesar spreminjati. Temeljno vprašanje te zelene knjige. Uh, Evropska komisija pravi, vedno postavljamo samo vprašanja ampak eh, morda z zastavljanjem vprašanj lahko stvari premaknemo naprej. Moje vprašanje je naslednje. Ali ni v evropski eh, pristojnosti eh, slej kot prej tudi harmonizacija teh področji? No, na vseh javnih razpravah so sicer ustrajali vsi na tem, da je to pristojnost držav članic, ampak če rečemo, imamo lastne pokojninske sisteme v državah članicah in te in te kriterije moramo upoštevati. Ne potrebujemo in ne želimo eh, enake evropske. Eh, upokojitvene starosti. Kolegica iz Francije se da je opisala, kaj bi to pomenilo v Franciji. Vemo, da v Franciji poskušajo dvigniti to starost z 65 na 67, 67 je že starost, ki jo imamo v Nemčiji. In drugič, ne želimo skupnega opisa eh, dohodkov vodilnih v podjetjih. Tukaj se vsi strinjamo ampak poročevalka je postavila vprašanje, zakaj se v Evropi sploh ukvarjamo s tem, če imamo 2 do 4 odstotka ljudi, ki pravijo, ima zaposleni smo v eni državi članici, živimo pa v drugi. Torej število teh, ki se selijo, je zelo majhno. In Zaradi tega ni treba imeti razli, eh, poenotenega sistema upokojevanja. To je pač povezano z, z tem, da hočejo države članice ustrajati pri svoji specifičnosti. In potem tretje vprašanje je poklicne pokojnine. Tukaj imamo ogromne razlike. Vem, kako smo se pogajali, ko gre za prenosljivost eh, pre, pokojninskih pravic v zadnjih letih nekateri kolegi tukaj in v drugih odborih sploh niso vedeli, zakaj imamo v Nemčiji tako velike izkušnje in uh, uspeh z poklicnimi pokojninami. Zakaj? Zato, ker te poklicne pokojnine nagrajujejo uh, zvestobo po uh, nekemu podjetju. Torej, Zvestoba podjetju je tudi pomemben kriterij, ne samo mobilnost delavcev in to je treba ustrezno upoštevati. Če tega ne bomo upoštevati, upoštevali, potem v Evropi ne bomo naredili koraka naprej. Torej, evropski prispevki, ko gre za eh, pobude za dogovarjanje, potem, ko gre za izmenjavo mnen, potem, tukaj se strinjam z vami, izkušnje evropskih socialnih partnerjev morajo preiti in biti bolj upoštevane v državah članicah. Evropska unija pa mislim, da lahko prispeva k temu, da se obveščamo, da se pogovarjamo o teh razlikah. Ampak to moramo narediti ne v nekem strokovnem jeziku in žargonu, ki ga nihče ne razume, temveč v jasnem jeziku, ki ga vsi razumejo. Če bomo tako naredili, delali, potem bomo svojo nalogo izpolnili. Torej, če bomo rekli to, in to želimo. To je jasno sporočilo. Pristojnosti naj ostanejo pri državah članicah, potem mislim, da bomo lahko skupno več naredili. Ne pa, da sedaj rečemo, v Evropi obstajajo različni bloki, ki se med seboj eh, prepirajo. To bi bilo napačno sporočilo. Hvala. Hvala, gospa Harkin, potem pa gospa Figerejdo. Hvala, predsedujoča. Zadnji govornik, Tomas Mann, mislim, da je. Ne, ne, najprej se upravičujem, se zahvaljujem eh, predsedojoči in eh, socialnim partnerjem za eh, njihove prispevke. Mislim, da smo na ta način lahko dodali novo luč različnim perspektivam in argumentom. Torej, naj se vrnem na to, kar je pravkar rekel Tomas Mann in tudi mnogi drugi med vami ste o tem govorili gre za vprašanje subsidijarnosti in za vprašanje, kaj je vloga Evropske unije pri tej temi. Dve stvari sta morda tukaj pomembni. Prvič, odprta metoda koordinacije in mnogi ste, tako kot sama menim, govorili o o tem, da pokojitvena starost in podobne zadeve morejo biti prepuščene državam članicam. Ne bom vam ponujala sedaj še argumentov za to, kajti mislim, da se v zvezi s tem vsi strinjamo. Ampak drugo vprašanje je nekaj, o čemer bi govorila, to je pakt za stabilnost in rast in kako eh, pokojninski sistemi vplivajo na to in kako morajo javne finance zagotavljati Eh, pokojnine. Včeraj, žal, eh, ko ste tudi o tem razpravljali, nisem bila tukaj, vendar v zvezi s paktom za stabilnost in rast bi rekla tole. Prihajam iz Irske, kjer imamo velike težave, oziroma skoraj da nemogoče je upoštevati eh, oziroma bomo ujeli vse kriterije eh, pakta za eh, stabilnost in rast do leta 2014. Imamo torej probleme z javnimi financami in ne želim, da se te razprave sedaj pomešajo v razpravo o tem, dokdaj mora katera država članica priti v stanje, kjer bo spoštovala merila tega pakta. Ker zadeva socialne partnerje, veliko vprašanj bi vam zastavila. Najprej predstavnici Business Europe. Rekli ste, da nimamo ustreznih določb v Evropski direktivi in rekli ste, da komisija trenutno se posvetuje z zainteresirani. Ampak zanima me, ali je to edini razlog, zaradi katerega mislite, da ni treba pregledati obstoječih direktiv. Mislite, da je to vaše stališče ali tudi stališče vseh ostalih? Drugič, govorili ste o diversificiranih virih za financiranje pokojnin. Zanima me, kakšne druge dodatne vire si predstavljate vi in ostali govorniki? Potem, tako kot drugi, ste govorili o dodatnih pravilih glede solventnosti. Večina je videti, da povdarja, da teh pravil ne potrebujemo. Ampak mene zanima, ali bi morali na ravni EU bolj sistematično urediti pokojnine. Kakšne so torej varovalke, ki jih lahko sprememo na ravni Evropske unije? To so vprašanja za vse socialne partnerje, kar ti o tem ste vsi bolj ali manj govorili. Potem je tukaj Evropska zveza sindikatov. Med drugim ste na začetku ugotovili, da staranja ne smemo precenjevati. Bojim se, da se tukaj ne morem strinjati z vami. Oglejte si samo dejstva in številke. Od leta 1970 imamo dvakrat več upokojenih. Od leta 2012 bo število tistih, ki eh, so eh, še aktivni, se še nadalje zmanjšalo. Torej, ne strinjam se z vami, češ da pretiravamo glede vpliva staranja. Zanima me bolj podrobno, kaj mislite o tem. Potem, rekli ste, da je vaša prioriteta kakovost delovnih mest in kakovost plač. Za večino nas v tem odboru je to splošna prioriteta, ampak sprašujem vas naslednje kako konkretno bi vi povezali kakovost delovnih mest in kakovost plač z vzdržnostjo eh, pokojninskih sistemov. Kakšna je neposredna povezava? Pa še nekaj. Govorili ste o eh, prerasporeditvi pokojnin, povezovanje pokojnin s dohodkom in zagotavljanjem eh, da bo pokojnina dovolj velika, da v starosti ne bodo ljudje zapadli v revščino. Potem predstavnica UAPME, govorili ste o eh, predčasnem upokojevanju. Mislim, da smo pred nekaj meseci ugotavljali, koliko držav članice je odzvalo na ta način na ekonomsko krizo. Nekatere, recimo Nemčija, Švedska in druge, morda tudi Danska, smo ugotavljali, so povezale eh, predčasno upokojevanje eh, z spodbujanjem vstopa mladih na trg dela. Vem, kaj ste rekli v zvezi z predčasnim upokojevanjem, ampak zanima me, ali je to res lahko mehanizem za to, da mladi prej pridejo na trg dela. Eurokart, govorili ste o metodi, ne o okviru. Rekli ste, da je treba združiti, mešati rešitve na ravni EU z nekaterimi rešitvami držav članic. Morda bi bolj konkretni lahko bili, kaj imate uh, pri tem v mislih. Vem, kaj ste hoteli povedati, ampak konkretno si ne morem to predstavljati. In končno, še nekaj kratkih pripomb. Naj malce. Uh, Mm, to vodo, ki eh, je čista, naredim kalno. Mnogi ste govorili o tem, koliko delovnih dni oziroma naj, kakšen naj bi bil delovnik ljudi. Ali mislite, da bi krajši delovnik eh, res lahko pomenil nekaj rešitev? Kakšne bi bile metode, da bi s tem sprostili nekatera sredstva, me zanima. Potem nega, nega v družinah, neformalna nega, če hočete. Tisti, ki zagotavljajo takšno eh, nego, zlasti v okviru družin, kasneje pridejo do upokojitvene starosti in imajo zato nižje pokojnine. Kaj lahko s tem naredimo, me zanima in potem moramo podpirati neformalno nego, zakaj, ker ljudje živijo dlje in če ne želimo, da bodo postali breme za uh, državni so, uh, socialni sistem in zdravstveni sistem, mora, moramo zagotoviti to nego. In še nekaj, enakost med spoloma. Ženske se prej upokojujejo kot moški, ne vem, 63,5 mm, oziroma 65 in nekaj pri moških kako bi to lahko izenačili, me zanima. In še eno temeljno vprašanje vsem socialnim partnerjem. Se mora vsaka generacija uh, zanašati na mlajše generacije, ki bodo prispevale k njenim pokojninam ali je treba najti neko rešitev. Sodišče je omenilo pokojnine kot uh, odložene odhodke. Torej, uh, odloženi dohodki, kar pomeni, da po eni strani moramo uh, sami varčevati za pokojnino, po drugi strani pa se moramo istočasno še zanašati na mlajše generacije. Vidite tu kakšno rešitev ali ne? Hvala lepa, gospod Figuredo. Hvala lepa. Gospa Harkin je zastavila toliko vprašanj, da je že zajela tudi veliko mojih vidikov. Vseeno se bom omejila na tri vidike. Najprej glavno vprašanje. Temeljno vprašanje je to, da moramo imeti javni sistem varstva, ki dovoljuje, da bodo vsi takrat, ko ne bodo več delovno aktivni, lahko živeli dostojanstveno. Ta javni sistem deluje na podlagi plač. Kljub temu pa moramo imeti še druge vire financiranja. Vidimo namreč, ta javni sistem socialne varnosti uporabljamo za pokojnine na podlagi aktivnih prispevkov vsakega delavca. Ne samo za zagotovitev pokojnin, temveč tudi za to, da bi lahko imeli zaposlitveno politiko za mlade. Potem imamo še druge vidike financiranja. In naprimer, tu se financira tudi poklicno izobraževanje, včasih gre tudi za nadomestilo za brezposelne, ki je financirano iz tega vira. Konec koncev lahko javni sistemi socialnega varstva zato zaidejo v težave. Zato moramo zviševati starost ob upokojitvi. Več bo potrebno delati. To je glavno vprašanje. Razlikovati moramo med tem, kaj je pokojninski sistem na podlagi plačnih uprečil in na drugi strani socialne varnosti, socialnih podpor, do, katerega, do katerih so upravičeni vsi. Države članice morajo same prek proračuna to financirati. Govorim naprimer o minimalni plači. Ta minimalna plača mora obstajati za vse, ki želijo preživeti, ki ne želijo živeti v revščini, tako da bodo naši mladi sploh ne, da naši mladi sploh ne bodo vedeli, kako je živeti v revščini. Ta temeljna razlika je ključnega pomena. Tako lahko razrešimo tudi veliko drugih vprašanj. Torej, ne smemo zamenjevati dokladnega sistema z drugimi. In tukaj tudi ne moramo financirati nekaterih zadev, ki niso povezane s pokojninami, kot so naprimer minimalne plače in potem Drugo vprašanje. Podaljševanje aktivne dobe prebivalstva. To ne sme biti obravnavno tako, da bodo delovci menili, da je to nekakšna kazen za njih. Konec koncev gre za to, da se tudi življenjski pogoji izboljšujejo za nas vse to je dosežek naše civilizacije. Dosegli smo to, da je danes življenjska doba poprečno 76-72 let glede na posamezno državo. To ni zločin in zato ne sme nastajati vtis, da se kaznuje delavce s tem, ko se jim podaljšuje aktivna doba. In tudi gospa Okan je o tem govorila. Jasno je, da tehnični razvoj prinaša tudi večjo, višjo kakovo življenja in da imajo posamezniki tudi več prostega časa, več časa za družino in tako dalje. To je samo po sebi umevno. In še nadaljne vprašanje prihodnost, mladi. Če bomo ustrajali pri podaljševanju aktivne dobe prebivalstva, da bodo pokojnine vzdržne, potem bodo mladi imeli vedno manj možnosti dostopa do trga delovne sile in tako bomo ogrožali te nadaljne generacije. In o tem moramo tudi misliti. mislim, da je vrsta upor v državah članicah proti dvigovanju aktivne dobe, pravzaprav zaščita mladih, prihodnih generacij. To je zame ključno vprašanje. Neoliberalna politika, ki danes eh, prevladuje v Evropski uniji, vodi do tega, da bodo prihodnje generacije bolj obremenjene. Istočasno pa je to predpogoj za to, da se postavlja pod vprašaj vse, kar smo dosegli v naši civilizaciji. Več dela, slabši pogoji in konec koncev to pomeni tudi zniževanje življenjske dobe prebivalcev. Če bomo šli po tej poti v EU, bo naša prihodnost taka. To je torej ključnega pomena. To sem želela povedati. To so moje pripombe k smernicam Evropske komisije. In o tem, kaj se dogaja v posameznih državah članicah. Seveda je to vprašanje subsidijarnosti, vendar pa je jasno tudi, da Evropska unija usiljuje, na primer, ekonomsko politiko državam članicam prek pakta stabilnosti in rasti, na primer, in da prispeva k temu, da je potrebno to tudi upoštevati in da se lahko ogroža tudi evropski socialni model. Hvala lepa. Prišla sem s slabimi novicami. Naslednji govorniki bodo imeli manj časa na razpolago. Preveč časa smo že porabili. Gospod Angel, prvi ste, ki boste morali govoriti manj časa, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Poskušal se bom omejiti. Ko slišim to, kar govori levica, mislim, da ostaja še predvsej vprašanje rešenih. Preveč se umešavamo v prosti čas mladih ali mlajše generacije. Če nam bo uspelo govoriti o upokojevanju in aktivni dobi, potem mislim, da so argumenti nekoliko nenavadni. Gospod Cerkas govori o pokojninskem sistemu, vendar pa gre pravzaprav za zavarovanje proti tveganju, da bomo nekoč toliko stari, da ne bomo več zmogli delati. Gre torej za način življenja in to temelji na življenski dobi. To moramo upoštevati. Demografske težave, ki jih imamo, so jasne. In če dodam, to ni večinsko mnenje, vendar pa mislimo, da je potrebno dodati tudi pomembne kvalifikacije, ki jih potrebujemo in da se vedno dlje šolamo. Če vstopite na trg delovne sile pri 30 letih ali kasneje, 25-30 let, to ne bo dovolj za financiranje pokojnin. To je preprosta matematika. starost ob upokojitvi. 16 odstotkov v Luksemburgu bo uporabljenih za financiranje pokojnin. To je nekaj, kar si moramo ogledati glede na tabelo vseh delkov držav smo namreč vodilni na tem področju pri prispevkih v pokojninski sistem. Seveda je to v pristojnosti držav članic. Naj pa omenim še nekaj. Verjetno ne bomo imeli več mobilnosti delavcev v EU, razen če ne bomo sposobni biti bolj povezani, bolj medoparabilni pri pokojninskih sistemih, če uporabim vojaški izraz. To je ključno vprašanje. Tisoče ljudi ima velike težave, ker so delali naprimer v treh državah po EU. Na koncu karijere pa je ne mogoče združiti vse pokojninske sisteme. To je vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati. Ehm, Hvala lepa, gospod Darden, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Danes dopoledne smo imeli zelo plodno izmenjavo mnen glede tega pomembnega vprašanja. Veliko ključnih vprašanj je bilo omenjenih. Tudi ta zadnji govornik je bil precej drugačen, drugačnega mnenja od drugih. To je pomembno vprašanje, pomembno je slišati različna stališča. Gre za resnično družbeno razpravo in osebno se mi zdi, da je pomembna vloga Evrope. Najprej, jasno je, da gre na tem področju za subsidijarnost. Vendar pa ne smemo ostati samo pri tem. Gre za temo, ki je pomembna za celotno Evropo. Pomembno vprašanje za prihodnost. Imeti moramo evropski pristop brez evropskega pristopa tudi ne bo evropske kohezije. Mislim, da moramo iti prek in dlje. Prav tako moramo razmisliti o tem, kako bi lahko usklajevali naše politike in jih okrepili. Vse to z evropskim pristopom. Naj to izpostavim. Drugič, pomen različnih stebrov. Seveda je jasno, da so vsi pokojninski stebri koristni in se dopolnjujejo. Vendar pa mislim, da je ključnega pomena, da ohranjamo zelo močan javni stebr. Javni stebr je namreč tisti, ki najbolje jamči za solidarnost in varnost pokojnin. mislim, da si moramo to bolj podrobno ogledati, ko govorimo o solidarnosti. Nimajo vsi enakih karier, enakih možnosti, infrastrukture, dostopa do dela. Tako da moramo na to pomisliti, tudi na spolno vprašanje. To je zelo pomemben stebr. Nadaljne pomembno vprašanje je starost ob upokojitvi. O tem veliko govorimo. To je bil predmet razprav v veliko državah članicah. Nekateri menijo, da tukaj obstaja več dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati. Vsekakor pa je potrebno razmišljati o kakovosti dela, o tem, kako bi lahko dosegli boljše usklajevanje dejanske in teoretične starosti pri upokojitvi. Predsednica prekinja, da je govornik predolg, torej, kar se pokojnin samih tiče, nimamo evropske ravni, vendar pa minimalno raven na evropski ravni bi pa lahko imeli. Govorili smo pred nekaj dnevi o minimalni plači, mislim, da je to potrebno zato, da bi zagotovili našim upokojencem, da bodo lahko živeli dostanstveno, ko se upokojijo. Hvala lepa. Gospod Koferati. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsednica. Kar zadeva pokojnine, se mi zdi, da je vloga Evrope zelo pomembna. Ne strinjam se s tem, da bi države članice morale biti v osnovi prepuščene samim sebi. Mislim, da ima Evropa nalogo, da daje smirnice in da gre tukaj tudi za neko enotno strukturo. Ko govorimo o besedici welfare, potem vsakdo odgovori, da to pomeni pokojnine. Kajti zdi se, da je to najpomembnejši element socialne države. Demografska struktura prinaša novosti, ki jih je treba upoštevati. Tega se je treba lotiti in ta vprašanja tudi razrešiti. Mislim, da ne moremo pozabiti na temeljno ulogo javnega stebra oziroma javnih pokojnin. V evropskih državah bo prišlo do pomembnih učinkov zaradi dviga upokojitvene starosti. Po drugi strani pa vidimo, da se povečuje število starostnikov v evropski družbi. To je neizogibno in neizogibno je tudi, da javna sredstva ne bi rasla oziroma da bi se morala predimenzionirati v primerjavi s tistim, kar je bila tradicionalna vloga. In potem je seveda tukaj še tretji steber. Ampak tu so potrebne fiskalne spodbude in Evropska unija tu lahko naredi veliko tako kar zadeva sredstva, kot tudi kar zadeva smernice. Potem mobilnost. Vsi si želimo, da bi Evropa bila prostor, v katerem bi se ljudje svobodno gibali. Zaradi demografskih sprememb bodo prišli v Evropo tujci na milijone tujcev, zato mobilnost in prenos teh pravic predstavlja eno od temeljnih vprašanj državljanstva. In ne nazadnje, prožnost. Temeljno merilo bi moralo biti, da se ločuje med različnimi vrstami dela, različnimi pogoji in tako dalje. Nad določenim pragom bi se seveda ljudje lahko sami odločili, ali naj ostanejo oziroma ali naj se upokojijo, tudi ko izpolnijo vse zahteve. Vedeti je pa treba, da vsa delovna mesta niso enaka. Nekatera delovna mesta si zaslužijo večjo zaščito in zgodnejšo upokojitev. Hvala lepa. Ehm, Monsieur Baldassar, puis Madame Schröter. Baldassar et potem pa Schröter. Io vorrei... Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim čestitati poročevalki zaradi širine obzori pri pripravi svojega sporočila oziroma poročila. V Evropi smo se navadili na dolga obdobja miru in potem nenadno pospešitev, kar zadeva pristojnosti nekega petka zvečer oziroma po noči, potem ko je nastopila kriza, so bile sprejete odločitve, ki jih niti pogodba ne predvideva. Vse to pomeni, da ne smemo biti samo opazovalci, ko gre za subsidijarnost in pristojnosti držav članic. To je logična posledica vrste odločitev. In zaradi njih mora Evropa ponuditi določene smernice in usmeritve. Ne moremo si predstavljati, da bi imeli enotno valuto in da bi potem v 27 državah imeli različne proračunske politike. Tu prihaja sedaj do poenotenja, do harmonizacije in tudi tu ni možno, da se v Nemčiji ljudje upokojujejo z 68 leti, v neki drugi državi pa recimo s 50 leti. To ni možno zaradi učinkov na mednarodnem trgu dela. Prav tako si ne moremo predstavljati, da bomo govorili o prostem pretoku delavcev in ustanavljanju podjetij, če po drugi strani delavcem, ki se gibljajo med različnimi državami, ne moremo zagotoviti določenih pogojev in jim dati določenih jamstev. Torej, Najprej je treba zagotoviti možnost integracije pokojninskih sistemov. To je povedal že kolega iz Luksemburga. Italijani smo v preteklih letih predstavljali zelo pomembno kvoto delavcev migrantov, kar nekaj delavcev, ki so delali v Franciji, Švici, v Nemčiji in morda še v drugih državah. Minimalni cilj za to mora biti, da se integrirajo ti prispevki na najbolj enostaven način. In tukaj še nekaj več in s tem zaključujem, gospa predsednica. Ne moremo si predstavljati, da ne bi imeli nekih splošnih smernic, če že ne moremo postaviti enotnih standardov glede upokojitvene starosti. Logika nam pravi, da potrebujemo neke usmeritve in tu je nemogoče, da imamo občutne razlike in neenako obravnavo. Ne moremo si predstavljati, da se bo nekdo upokojil in pri tem prejemal 70-80 odstotkov svoje plače, drugot pa bo nekdo prejemal samo 40 odstotkov, kajti potrebujemo enako kupno moč, torej zaposlovanje, preseljevanje in trg dela. To so teme, ki so predpostavka za rešitev oziroma usmeritve, ki jih želimo dati s tem sporočilom. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Torej, kar se prostega pretoka oseb tiče, vidimo, kakšen vpliv to lahko ima. Če imamo minimum, ki temelji na nacionalnih parametrih, je to dobro. Vendar pa tukaj gre za drugačno vprašanje. In mislim, da standarda ne moremo ustvarjati. Gospa Šruder. Hvala lepa, gospa predsednica. To je bil ponovno nov argument, ki ste ga uvedli. Naj se navežem na celotno razpravo. Najprej vprašanje, zakaj je komisija pripravila to zeleno knjigo. Mislim, da želi doseči to, da bi končno pripravili tudi direktivo po renosu pokojninskih sistemov. Da pa ne vem, ali bodo s tem to dosegli. Govorijo samo o tem, kar je potrebno. Kaj ti prenos pokojnin pomeni tudi to, da se denar zavarovancem vzame, oziroma se ne posreduje naprej. Torej, to je jasno, nekaj je potrebno storiti. Drugo vprašanje, kjer je komisija lahko dejavna, tudi brez zelene knjige, je, da dobro delo prinaša dobre pokojnine. Kar se delovnih pogojev tiče, je potrebno biti bolj aktiven in tukaj mora to storiti Evropska komisija. Tukaj ima pristojnosti. Nadalje vprašanje antidiskriminacije. Tudi tukaj ima komisija svoje pristojnosti in potrebno bi bilo jasno povedati, da lahko tudi starejši še vedno delajo in dosežejo dobre pokojnine. In to je torej ta možnost, ko komisija nadzira ali se direktiva izvaja. In še zadnja točka. Možnost odprte metode koordinacije To se lahko uporabi tudi v svetu. In tukaj bi bilo dobro kaj razviti, dobre prakse. In mislim, da je glede na demografske spremembe potrebno poštevati najboljše prakse. Finski sistem, naprimer, bolj prožno obravnavo, pa ne omejevati pravic, ki so že pridobljene. Mislim, da si moramo to ogledati. Ali niso morda to rešitve, ki so usmerjene v prihodnost. Ključno vprašanje pa je, kar se dejan komisije tiče, so trenutne razmere in to so prve tri točke, ki sem jih omenila. Eh, merci, madame Rapti. Pa Rapti. Hrsto, kirja proedre, para poli... Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto kratka, telegramska bom. V razpravi je bilo navedenih zelo veliko koristnih predlogov. Sama sem to zelo rada slišala in pozorno sem prisluhnila. Urisene so bile razmere, kot jih imamo danes. Gospa Harkin je zastavila vprašanja, na katere je potrebno dobiti odgovore. Sedaj pa še nekaj pripomp. Vsaka država članica mora biti odgovorna za svoje odločitve. Istočasno pa potrebujemo tudi skop, eh, skupno usmeritev. Naprimer, v Grčiji je tako, da smo v zelo zapletenih razmerah. Pravkar se razvija zakonodajni postopek, v okviru katerega bo starostna meja dvignjena. Istočasno pa se znižujejo pokojnine in se povečuje brezposobnost. Evropa pa nas tudi poziva, da naj si zadamo cilje, kar se zaposljivosti tiče in boja proti revščini. Razumeli boste torej, da moja vlada počne nemogoče. Pred nami so lokalne volitve, pa tudi regionalne in ta dilema je vedno bolj pereča. Vlada mora torej podpirati ta svežen, pa tudi spraviti pod streho volitve. Zelo težko je zajeti vse teme. Zelo veliko imamo različnih dejavnikov, imamo različne možnosti. Razprave, različna mnenja, iskanje razumne rešitve. Dana možnost bi bila, če bi torej uporabili črni humor, in bi se osredotočili na to, kar je pomembno. Ali pa moramo poskušati spremeniti nekatere zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Omen Reuten, želite spregovoriti tudi za zaključek? Potem pa dobijo besedo še strokovnjaki, prosim. Hvala lepa. Gospa predsednica, kar bi me zanimalo, tudi kar se sindikalnih združen tiče, je, kako bi lahko pomislili na to, da se bodo težave rešile kar same. Če želimo ustrezno pokojnino in zato se zauzemam, potem je potrebno reči, da tisti, ki plačujo za to, so najbolj pomembni. To je seveda res. In ne glede na to, kako vse skupaj obračamo, potem je dejstvo, da se bo neto prihodek aktivnega prebivalstva zniževal. In to pomeni, da bo to imelo posledice tudi za pokojninske sisteme. Poskrbeti moramo za to, da bodo starejši, ki živijo na meji revščine, imeli večjo, zagotovljeno večjo varnost. Kakorkoli, potrebno bo najti sredstva za to. To je prva točka, gospod predsednica. In sedaj druga, kar se starosti upokojitve tiče. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da ne moremo spostaviti starosti ob upokojitvi na evropski ravni. To pa seveda pomeni tudi to, da moramo priporočiti državam članicam, da kaj postorijo. Temu se ne želimo odreči, ker ljudje živijo dlje. Torej, zastavljamo se vprašanje. Kako lahko to izrazimo? Mislim, da to priznavate. To pravijo organizacije delodajalcev in samozaposlenih. In še nadaljna točka. Vsi smo se pogovarjali o direktivi IARP in po potrebi, da prihaja pride do reforme. Potrebujemo boljše raziskave. In sedaj sprašujem komisijo, kakšni so načrti, vaši načrti v tej smeri. Rada bi vedela, ali so trenutni predlogi tistih, ki so sodelovali v razpravi, nekaj, kar upošteva tudi komisija in bi podprla. Predsednica, hvala lepa. Pripričana sem, da so strokovnjaki razumeli ta vprašanja. Vsak dobi tri minute, kot, tudi, kot je bilo tudi v primeru poslancev Evropskega parlamenta. Začne, začne naj Business Europe, prosim. Nekaj vprašanj si bom izbrala glede na časovno omejitev. Najprej, kar se vprašanja starosti ob upokojitvi tiče in zakaj omenjamo samo to, dvig starosti, ne omenjamo pa aktivne delovne dobe, ali bi lahko definirali, koliko let je potrebnih za delavce. V svoji predstavitvi nisem omenila te točke, vendar pa kar se Business Europe tiče, bi prvi korak moral biti dvig starosti, potem pa obstajajo nekateri ukrepi, ki jih države članice lahko spremejo, da bi dejanska starost v upokojitvi bila višja. To je seveda odvisno od nacionalnega konteksta če bi se odrekli pokojninskim skemam na nacionalni ravni. Ena možnost, potem nekateri mehanizmi za prilagoditev, to je druga možnost. In še ena možnost je, da bi morda razvili nekakšen okvir na nacionalni ravni, kjer bi opredelili koridor, ko se delavci lahko odločijo za upokojitev, seveda pa dobijo manj pokojnine. Glede na to, kdaj odidejo, če odidejo prej. ker se boja proti starostni diskriminaciji tiče. Seveda to ni spremljivo pod nobenimi okoliščinami in kot delodajalci celoti to podpiramo in jasno je, da obstaja veliko podjetij, ki kljub vsemu, kar se govori, skušajo sprejeti ukrepe na tem področju. Primer podjetja, ki skuša izboljšati kakovost delovnega mesta, aktivno staranje, sprejemajo ukrepe na tem področju, pa tudi vzpostavljajo scheme, ko vajajo projekte, zato da bi zagotovili, da tudi različne starostne skupine delavcev dobro sodelujejo. Prav tako pa je pomembno, da imamo ravnoteže med stroški in produktivnostjo delavcev. To velja za vse starostne skupine in to je pomembno, zato da bi zagotovili konkurenčnost podjetij kar se drugih specifičnih vprašanj tiče. Revizija IARP direktive. Res je, navedla sem razloge glede postopkov, vendar pa menimo, da tudi kar se sebine tiče, da je ni potrebno revidirati v tej fazi. Najprej, ker je vplivala na čezmene primere, neznatno, vendar pa se je odstotek povečal. Na splošno, ko govorimo o možni spremembi direktiva e IARP, se navaja kot težava to, da obstajajo razlike pri implementaciji v državah članicah in da je opredelitev čez mejen različna po državah. Mislim, da moramo pojasniti ta pravila in jih ne spremeniti kar se diverzifikacije virov za pokojnine tiče. Tukaj sem govorila diverzifikacijo o diverzifikaciji med posameznimi stebri. Seveda se morajo države članice dogovoriti o ravnotežju, da pa diverzifikacija med zasebno poklicno državno pokojnino to je najboljši način za ustrezno raven pokojnin v prihodnje. In končno, še zadnja točka, ali potrebujemo več sistematske zakonodaje glede pokojnin, poklicne pokojnine, da bi zniževali tveganja, nova pravila glede solventnosti. Mislim, da jih ne potrebujemo, ker niso primerna za pokojninske sklade. In to bi lahko tudi povečevalo stroške za te sklade in to bi imelo učinek tudi na člane, tistih, ki vrčujo v teh skladih. Hvala lepa. Zdaj pa Etu, prosim. Merci, madame la présidente. <clears throat> Bon, Hvala, gospa predsednica. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, na no, vsa ne morem odgovoriti. Osredotočil se bom zato le na par vprašanj. Nekateri so spraševali, zakaj se pogovarjamo o upokojitveni starosti, zato ker se petkrat postavi to vprašanje tudi v zeleni knjigi. Ampak, če smo bolj poglobljeni, če govorimo o znižanju upokojitvene starosti, ne da bi govorili o dejanski starosti, ko se preneha delati, potem bi to pomenilo, da v bistvu prehitevamo razvoj dogodkov. Mislim, da je zelo pomembno, da je dejanska starost, ko nekdo preneha delati, enaka dejanski upokojitveni starosti. Tu moramo biti zelo previdni. Druga stvar. Rekli ste, da ne smemo preceniti problema demografije. Res je, da se pojavljajo tudi nekateri ciklični problemi, ampak tukaj je treba omeniti eno. In sicer v zahodni Evropi sistemi socialne zaščite delujejo po drugi svetovni vojni. Po drugi strani pa je takrat bila demografija manj ugodna. Zakaj so bili postavljeni takrat? Zato, ker je šlo takrat za prenovo in zato smo želeli vzpostaviti povezavo med kakovostnim delom, torej sredstvi in pokojninami. Ta povezava se nam zdi logična in zato pri tem tudi ustrajamo. Spraševali ste o enakosti moških in žensk ob času pokojitve. Uh, Nekdo je govoril o aritmetiki, na tem nisem nadušen, ampak v poklicnem življenju opažamo, da so plače žensk nižje. Ženske tudi manj napredujejo, 20 odstotkov manj kot moški. Kako torej lahko s pokojninami zapremo to vrzel? Na to moramo odgovoriti, tu moramo ukrepati. In ko ste spraševali, kje ukrepati, tu moramo ukrepati ali naj predajamo to štafeto naslednjim generacijam? Ne, mislim, da ne. Nekdo je dejal, da so ta prvi stebr javni sistem in tu je solidarnost največja. Po mojem mnenju gre pri tem zato, da ljudje ki delajo, financirajo tiste, ki so pokojeni. Tako bo tudi v prihodnje. Te logike ne smemo izgubiti, kajti sicer bi zdrsnili v posem finančni sistem, ki prinaša večje tveganje. Seveda tu ni lahke rešitve. Mislim, da je vaše vprašanje zelo relevantno. Lahko bi še bistveno več povedal, vendar sem dobil na voljo samo toliko časa. Ne gre za to, da ne bi, želel, da ne bi želela poslušati, ampak časa je malo. Naslednja je predstavnica VAPME. Postavljeno je bilo vprašanje glede zlorabe zgodnega upokojevanja. To je nedvomno mehanizem, ki se je uporabljal in ki so se ga posluževali tudi v časih krize. Majhne in srednje velika podjetja potrebujejo starejše delavce, zato moramo narediti vse, da tam ostanejo. Zgodne upokojevanje ni nikoli omogočilo ustvarjanje delovnih mest v razmerju ena proti ena, tako da to ni priložnost za mlade. Ponavadi, ko se ljudje upokojujejo prej, delovne mesta enostavno izginejo. Ravno obratno je pravzaprav res. Več kot bo delovnih mest za starejše, bolj bo to pritegnilo mlade, da se vključijo na trg dela. Zato moramo ohraniti ljudi na delovnih mestih dlje. Potrebujemo skratka usporedno rast eh, zakonske upokojitvene starosti in dejanske upokojitvene starosti. To je povedal kolega in s tem se popolnoma strinjam. Prav tako moramo delati še na področju zdravstva, nadaljevati z izobraževanjem, povečevati produktivnost in skrbeti za rast plač na podragi eh, rasti produktivnosti. Potem davčne spodbude, gospod Koferati je govoril o tem, potrebujemo prožnost, da se bodo ljudje lahko odločali ali ostanejo na delovnem mestu s skrajšanim delovnim časom in se delno upokojijo ali ne. Skratka, mislim, da moramo biti tu nekoliko bolj inovativni. Potem pa še medgeneracijska solidarnost. Ta je absolutno nujna, tako sistemi namreč delujejo, vendar potrebujemo večjo diverzifikacijo, zato tudi govorimo o večstebrnem sistemu, ker moramo zagotoviti, da bodo ljudje poznali svojo individualno odgovornost. Ne gre samo za medgeneracijsko odgovornost. Vsakdo mora nositi svoj del bremena in to pomeni, da bomo morali tukaj imeti diferenciran pristop. Gospod Parjeti. Poskusil bom eh, v italijanščini, ker sem poslušal vprašanja v italijanščini, mi bo tako laže. Govoril sem o okviru in o metodi in mislim, da je bistvenega pomena da Evropska unija pripravi okvir za cilje, merila in načela. Če metodo imamo, kaj potem narediti? Ni možno, da bi na evropski ravni povsem odločali v imenu nacionalnih sistemov. Možno pa je, kar zadeva metodiko, in to bi se skliceval na socialni dialog, ki je del Lizbonske pogodbe, pa tudi same zgodovine Evrope. Na podlagi tega je treba sklicati vse socialne partnerje in institucije, da skupaj opredelijo, kako bi uresničili te cilje, ta merila in ta načela. In to v okviru različnih situacij v posameznih državah članicah. Danes je povezava med evropskim in nacionalnim socialnim dialogom zelo šipka. S tripartitnimi ali dvopartitnimi pogajanji med socialnimi partnerji pa je treba določiti vsebine, ki so bistvenega pomena za to, da se poveča skupna konkurenčnost sistema in za to, da se znižajo stroški ne dela, Ti stroški so namreč zelo visoki. Torej, pogajanja istočasno na evropski ravni, pa tudi uvodna pogajanja na ravni držav članic. To je bistveno, ker to je eden od elementov, da presežemo slabosti, ki se pojavljajo, ko govorimo o zaposlovanju v starosti, ki sem jo omenil prej, torej med 55 in 64 letom starosti kako izvajati ukrepe enakih možnosti, da presežemo krivice in diskriminacijo med spoloma, na kar naletimo skoraj da povsod na delovnih mestih. To je skratka moj poziv, tako k okviru, kot tudi metodi. Zastaviti cilje predstavlja metodo, ki jo potrebujemo za to, da bomo te cilje lahko tudi prenesli in uresničili na nacionalni ravni. Hvala lepa. Še gospod Cimerman, naš zadnji gost iz Združenja evropskih menedžerjev. Hvala lepa. Najprej bi odgovoril na vprašanje poročevalke, kdo bo plačeval za pokojnine v prihodnje. Predvideti moramo ključ za financiranje pokojnin. Ta ključ najdemo na trgu dela. Absolutno nujno je, da pripeljemo med zaposlene več ljudi in da se ozremo po tistih, ki so uspeli. Vedeti moramo, da potrebujemo dobra in kvalificirana delovna mesta, kajti več kvalificiranih in dobro plačanih delovnih mest lahko prinese tudi boljše financiranje pokojnin, sicer to aritmetično ni možno. To mi pripelje tudi do vprašanja upokojitve na starosti in do vprašanja, ali obstaja konflikt interesov med starejšimi in mlajšimi zaposlenimi. Tu se nagibam k temu, kar je povedala kolegica Volozinskis. Po naših izkušnjah je predčasno upokojevanje predstavljalo ogromno breme za vse zaposlene. Na celotno družbo je to vplivalo in ob tem se je dogajalo, da se za mlade niso nujno izboljšale možnosti zaposlovanja. Vem, da gre za zelo ambiciozno zastavljene naloge, vendar je treba poskusiti oboje, tako podaljšati čas dela, kot tudi omogočiti zaposlovanje mladih. Kar zadeva diskriminacijo na podlagi starosti, CEC e si želi, da komisija uveljavi svoje pristojnosti, boriti se mora proti diskriminaciji na podlagi starosti, ne gre samo za starejše zaposlene, ampak v nekaterih primerjih gre tudi za mlade zaposlene, predvsem kar zadeva minimalno starost za pridobitev pravic iz pokojnine. Potem, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Mann glede ohranjanja zaposlitve, obljube glede poklicne pokojnine morajo izvirati iz stabilnega, mm, iz stabilne zaposlitve in obe strani si morata želeti, da bi to delovno razmerje trajalo. Zato je treba, ko govorimo o fleksibilnosti, omeniti tudi stabilnost, ki pa je ne smemo nekomu usiljevati. Hvala lepa. Najlepša hvala za vse vaše prispevke. To je bila zelo strateška razprava, razprava o javnih financah in o vprašanju pokojnin in upokojevanja v državah članicah. Vse to je seveda zelo bistveno. Poročilo gospe Omen Rojtove bomo obravnavali 22. novembra. Potem bomo imeli razpravo z različnimi strokovnjaki, ki zastopajo različne socialne partnerje. S tem pa smo prišli do točke 18 na našem dnevnem redu. Ali se gospa mora vrž, vrne To bi rada vedela, preden začnemo. Bon, parce que je voudrais pas que nous nous quittions sans revenir sur euh, la question qui a été évoquée au début de cette réunion. Rada bi se vrnila na vprašanje, ki je bilo postavljeno na začetku tega sestanka. Gre za amandmaje k poročilu Cimer. Nekateri niste bili prisotni na sestanku prejšnji četrtek naša podpredsednica me je zastopala. Sama nisem bila na tem sestanku, ampak če ni z mojimi možgani kaj narobe, potem se mi zdi, da je prišlo tukaj do kolektivne amnezije. Namreč dogovor med odborom za zaposlovanje in odborom za ženska vprašanja naj bi omogočil ustrezno razdelitev mandata, ki ga dobijo koordinatorji in poročevalci v senci. To je bil predmet razprave, ko smo imeli izmenjavo mnen 9. septembra. In zdaj ste se tudi pogovarjali o tem. Zato bi se morali spomniti, razen če poročevalca v senci ni bilo Tudi to bi se lahko zgodilo, ampak sicer je bilo zapisano, da bomo mi obravnavali revščino, odbor za ženska vprašanja pa bo obravnaval ženski vidik. Torej, šlo je za zelo jasno delitev. Revščina in ženske. Ko enkrat končno pridemo do nekega dogovora glede delitve pristojnosti, se res ne želim vračati ponovno na to. Moram reči, da sem nekoliko zmedena, kajti mnogi predlogi sprememb ne ustrezajo taki delitvi pristojnosti. In prav poročevalci v senci so se podpisali pod nekatere izmed teh predlogov sprememb. Zato bi jih prosila, da bodi si ponovno uložijo te predloge sprememb pri odboru za ženska vprašanja. Do 9. decembra imate čas. To lahko naredite ali pa lahko vložite ustne predloge sprememb, ki bomo za nje izvedeli v pisni obliki, tako da bomo lahko rekli, da je potem to dopustno. To lahko predložite bodi si v francoščini ali v angliščini. To je moj predlog od spod Serkas. Eno minuto in nič več. Ki, Hvala lepa, gospa predsednica. To je jasno. Če govorimo o revščini, potem je to v naši pristojnosti, sicer pa v odboru za ženska vprašanja. To se mi zdi povsem logično, ampak gre samo za to, da ne pomešamo vseh načel. Če si pogledamo posamezne predloge sprememb, tukaj dam prav poročevalcem v senci. Sist predsednica prekinja, moram reči, da sem se pogovarjala tudi z poročevalci v senci in smo se pogovarjali ravno o tem. Ah, ja, euh, Prosim vas, da ponovno razmislite o končni različici vaših predlogov sprememb in da jih vložite pri odboru za ženska vprašanja. Tukaj ne gre za neka pogajanja o vsakem posamičnem amandmaju. Mislim, da se glede tega strinjamo. Zdaj pa točka 18. Moram reči, da se močno opravičujem našim gostom zaradi zamude, ki se nam je nabrala pri obravnavi prejšnje točke in zato sedaj sledi naslednja točka dnevnega reda ki bomo pa za njo imeli manj časa. Torej gre za temo podnebne spremembe, nove industrijske politike in poti iz krize. Hvala lepa. Moram reči, da je vprašanje pokojnin tudi za me zelo zanimivo vprašanje. Veliko se z njim ukvarjamo v mnogih državah, zlasti v moji domovini. No, predstavil bi rad študijo. Poskusil bom biti čim krajši. Kaj ti vem? da časa ni veliko, bi pa rad ponovil par stvari. To je nadaljevanje študije, ki jo je ETUC opravil za, na področju podnebnih sprememb leta 2007, kjer je bilo govora o posledicah za zaposlovanje. Tudi v organizacijah Združenih narodov je to poročilo naletelo na velik uspeh, kot recimo v organizaciji ILO in podobno. To je govora o tranziciji in o tem, da je treba napovedati, kaj se bo dogajalo. Podnebne spremembe ustvarjajo še več neenakosti med regijami in znotraj regiji. In to nam je potem dalo tudi nekaj skupnih točk z nevladnimi organizacijami. Zato smo oblikovali tudi zavezništvo z sindikati in z organizacijami za trajnostni razvoj. Rekli smo, da tega ni možno obravnavati brez obravnavanja vprašanja socialne pravičnosti. To je moja prva pripomba. Zatem je bila upravljena študija, kjer smo obravnavali probleme na področju industrijskih strategij. Študija je zastavljena zelo široko in poglobljeno, panoga po panogi, skupaj z našimi federacijami smo obravnavali to. Nekaj vidikov. Znižanje emisij CO2 ja, je dejanski izziv, vendar pa moramo to dobro meriti. To je izziv današnjega in jutrišnjega dne tudi za nove tehnologije. Vse tehnologije in naložbe v raziskave v prihodnjih letih morajo biti vključene v cilj zmanjševanja emisij CO2. Ja, to se nanaša na vse politike in tudi na vsa delovna mesta. Bolj konkretno, tu so nekatere spremembe, ki bodo potrebne in seveda treba bo tudi ustvarjati nekatera delovna mesta. Navezal bi se na izobraževanje, usposabljanje in napovedi na področju delovnih mest. Na podlagi vsega tega smo si potem pogledali, kaj je tisto, kar je najbolj nujno upoštevati. Ena od stvari, in to smo videli v naši študiji in tudi iz naše brošure je to razvidno, namreč pogledali smo si področje elektrike. Potem vprašanje jeklarstva. Samo da preverim, če sem prav povedal, torej kemija, kemična industrija, eh, cement, alumini, steklo, potem refinerije, avtomobili, mineralni izolatori in tako dalje. Na podlagi teh panok smo si pogledali, kaj je treba narediti. Ne glede na panogo je študija pokazala, da je globalno popraševanje precejšno. In tukaj se bodo potrebe še povečevale. Človeške potrebe se povečujejo, zato moramo vedeti, kako se bomo odzivali na te potrebe. Zakaj to pravim? Za Evropo je zelo pomembno, kakšen bo njen delež v globalni rasti jutri. Danes znaša 30 odstotkov in ocene OECD-ja pravijo, da se bo ta delež do leta 2050 znižal na 9 odstotkov. Zato moramo videti, ali Evropa lahko ostane pomemben tehnološki akter. Zato smo si morali pogledati tudi vprašanje uhajanja oglika. Dejstvo je, da bi rast v nekaterih državah v razvoju lahko pripeljala do večanja tega pojava. Recimo, če se pogledamo cement. Cement se v Evropo v glavnem uvaža. Tukaj gre za izdelek z nizko dodano vrednostjo in To je izdelek, ki se prevaža na ladjah v kontejnerjih. Multinacionalke so se namreč odselile. Glavna multinacionalka na kitajskem je Lafarge. Torej vidimo, da prihaja do selitve, vendar to pomeni večjo količino CO2, -ja, prav zaradi te selitve v druge države. In zato ker so tukaj multinacionalke zelo prisotne. Vidimo, da prihaja do te selitve oziroma ohajanja oglika tudi znotraj Evrope, po drugi strani pa v državah s hitro rastjo odpiramo laboratorije in imamo tam pomembne strukture. Potem je tukaj učinek finančne krize. Zelo pomembno je, da se financira tudi industrializacija v državah, v razvoju. To velja za vse panoge. Mi moramo imeti ustrezne zmogljivosti, da se odzovemo z raziskavami in razvojem glede politik, ki se nanašajo na srednji in dolgi rok. To je zelo zanimiv teden. Namreč komisija bo objavila svoj predlog glede enotnega trga za jutri na podlagi poročila Monti. In v naslednjih nekaj mesecih ali pa tednih, namreč decembra naj bi se to zgodilo, pa bo zasedal svet za energetiko in naslednjega februarja se bodo tudi predsedniki držav in vlad sestali. In tu moramo dejansko ugotoviti, ali obstajajo ekonomijo obsega, s katerimi bi se lahko odzvali v teh sektorjih, gre namreč za energetsko zelo intenzivne panoge, ki zahtevajo visoko raven raziskav. Ne moremo nadaljevati in delati tako, kot smo in še naprej govoriti majhno je lepo. Naložbe se morajo povečevati vendar pa tehnologija ni zastojn. Dejstvo pa je, da se tudi odzivati ne moremo enako. V Evropi moramo ohranjati raven gospodarstva in če to želimo narediti, potem si moramo pogledati vsa ta vprašanja. Zato moramo tudi opredeliti tako imenovano tehnološko košarico, zato da znižamo raven oglika, da zagotovimo boljšo sledljivost. Ta študija govori o Evropski agenciji za standarde. Veliko smo se ukvarjali tudi z uredbo REACH, da bi ugotovili, kako je možno zagotoviti boljšo sledljivost oglika, kar je zelo pomembno če govorimo o mednarodni konkurenčnosti. V moji organizaciji se zato močno zauzemamo. Ko smo pogledali Rič in naš predlog za sledljivost, kdo naj nosi dokazno breme, tu smo šele na začetku procesa, ki ga je treba reširiti na celotno Evropo in v svet. Namreč Rič se je dotaknil dvojega Namreč proces pri riču je šele na začetku. Bolj, kot bomo uporabljali sofisticirano tehnologijo, bolj nujna bo tudi sledljivost, neenakost na socialni ravni, na finančni ravni, na ravni pravic. Predstavlja nekaj, kar si je treba zelo podrobno ogledati, ker si ne želimo, da bi prišlo zaradi napredka do vse večjih izkrivljanj na trgu. Torej, pri raziskavah in razvoju smo si ogledali tudi področje jekla, potrebujemo tehnološke platforme, ki jih je treba razviti, medsektorsko sodelovanje. To je zelo, zelo jasno napisano v tej študiji. Še zlasti na področju zajemanja oglika. Če si pogledate zajemanje in skladiščenje oglika, morda se ne boste strinjali z načelom, vendar pa Kitajska, Indija in ZDA vlagajo na milijone in milijone v to zajemanje in skladiščenje in tu bi spomnil na tisto, kar sem omenil že prej,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 Združeno kraljestvo se je veliko ukvarjalo z vprašanjem zajemanja in shranjevanja oglika, pa tudi v Nemčiji so se veliko ukvarjali s tem. To je zelo resno vprašanje, ker tukaj govorimo o tem, koliko časa bomo še lahko uporabljali fosilna goriva. Potrebujemo zelo dober prehod. Obravnavali smo tudi delovna mesta in različne parametre, ki jih je treba upoštevati. Naklonjeni smo in tudi resolucijo imamo glede znižanja emisij CO2, več obnovljive energije, potem energetska učinkovitost, to je treba pomnožiti in treba obvladovati spremembe. Če hočemo dober prehod, potem moramo upoštevati vsa ta vprašanja, ker bo le to omogočilo razvoj delovnih mest in večje število delovnih mest v Evropi. Seveda ni kar danost, da bomo imeli v Evropi več delovnih mest. Recimo primer. Pri proizvodni veterne energije 80 odstotkov vse te energije se proizvede na kitajskem. Mi kot sindikat trenutno proučujemo delež veterne energije. Delo na tem področju je tako nevarno, da nihče ne more delati tam več kot tri tedne. Potem fotovoltaika, um, akumulatorji, vse to se proizvaja na kitajskem. Nič nimam proti temu, da se to proizvaja na kitajskem, ampak pogledati si moramo, pod kakšnimi pogoji se to proizvaja potem kakovost delovnih mest. Še en primer za energetsko učinkovitost. Potencial v Evropi je velik, pa tudi zato, da ustvarjamo nova delovna mesta na področju gradbeništva. Tu je velik potencial in to sem že povedal. Oblikovanje oziroma izgradnja zelenih zgrad pomeni, da spoštujemo večino pravil. Namreč zgradbe so In gradbeništvo je tisto, kjer je dosti korupcije, kjer je veliko dela na črno in tako dalje. Če torej imamo kakovostna delovna mesta v tej panogi, potem je to zelo, zelo pomembno. To je treba povezati tudi s kakovostjo dela in ustvarjanjem pogojev za to. Potrebujemo skratka okvir za socialni dialog. Sedaj smo prišli do točke, ko Evropa lahko določa pogoje za razvoj, potrebujemo standarde in potrebujemo sledljivost. Prosili smo, da to naredi komisija in trenutno skušamo še okrepiti dialog in zelo veseli bomo, če bi se nam želel pridružiti tudi Evropski parlament. S tem vprašanjem se ukvarjamo z vseh vidikov, z vidikov podnebnih sprememb, z vidika dela. Zelo pomembno je namreč, da je ta prehod čim bolj gladek, da imamo boljša delovna mesta, boljše usposabljanje. Naslednje vprašanje je, da morajo biti tudi delovna mesta bolj zelena in da potrebujemo sledljivost. In to nas ponovno privede do riča bolje moramo znati napovedati, kakšne bodo posledice. Mi lahko prijedemo od riča na nanotehnologijo in videli bomo, da gre tukaj za zelo kompleksne izdelke, kar je zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi oceniti delovne pogoje. Podnebne spremembe in uporaba novih tehnologij je del zdravja na delovnem mestu zato si moramo pogledati, kaj je tu nujna. Na to smo si ogledali obnovljive vire energije, bioenergijo, za temu smo seveda močno naklonjeni. Potem na področju avtomobilske industrije vidimo, da se bo treba pogajati glede razvoja. Imamo prehodno obdobje, če si pogledamo avtomobilske motorje, prehajamo na hibride in tudi na električne motorje, ki jih bomo dobili v prihodnje. Tu bo prišlo do nekega prehoda, ki bo verjetno trajal kar nekaj časa, ampak v končni fazi bomo na področju avtomobilskih motorjev dobili nove akterje in zato bodo nujne in pomembne nekatere spremembe. Evropa se mora zavedati tudi, kakšen je položaj v vseh državah. Ko je leta 2009 bil objavljen ta svežen, oziroma mislim, da je bilo leta 2008, je pravzaprav prišlo do podcenjevanja situacije na področju energetike. In tukaj smo videli konkretno s Poljsko. Danes si moramo pogledati tudi, kako bomo zagotovili ustrezno doslednost in kakšen odziv lahko pripravimo z našimi politikami. Namreč imamo države, ki uporabljajo oglik oziroma premok za to, da proizvedejo kar 80 odstotkov vse potrebne elektrike. In to nas vrne nazaj na skupnost za premok in jeklo tudi finančna pomoč in kohezija sta zelo pomembna. Skratka, to so nekatera od vprašanj, ki smo jih obravnavali. Trudil sem se, da bi bil kratek, čeprav mi verjetno ni uspelo. Hvala za to predstavitev. Mislim, da je to za člane našega odbora pomembno, kajti s tem smo se lotili same srčike cele teme. Žal, niso vsi člani oziroma članice odbora prisotni, da bi prisluhnili tej novi strategiji, temu prenašanju teorije v prakso. Ta predstavitev je bila zelo koristna. Nekoliko bomo morali podaljšati naše delo in predsedojoča prosi tolmače, da se strinjajo s tem. Gospa Šuljter. Hvala za ta prispevek. To je nadaljevanje razprave v zvezi z poročilom o zelenih delovnih mestih. Takrat smo se o tem že pogovarjali in si postavljali vprašanja, zlasti vprašanje nekega socialnega okvira za dialog. Sedaj smo to natančno določili v enem od naših sklepov, namreč da obstajajo dobri primeri v ZDA, kjer eh, sindikati in eh, organizacije delodajalcev sodelujo pri pripravi dobre strategije. Dobro bi bilo, da bi tudi mi prevzeli nekaj njihovih eh, dobrih praks v naše delo. Še nekaj je pomembno pri, tem, pri tej študiji, da se nismo osredotočili samo na nove panoge, temveč da smo vse panoge presvetlili, zlasti ko gre za njihovo eh, preoblikovanje. Dobro je, da ste poudarili tudi nadaljne usposabljanje in izobraževanje, ki bo pomembno, tako da delavcev ne bomo kar odpuščali, kadar imajo velike kvalifik, dobre kvalifikacije na področju tradicionalnih panog, potem energetsko intenzivne panoge ste omenili. Tukaj obstajajo nekatere dejavnosti v teh panogah, da bi zmanjšali porabo energije v industrijskem procesu. E, imamo neke pilotne projekte, recimo jeklarstvo, kjer tudi za manj električne energije lahko začenjajo na podlagi novih tehnologij proizvajati več jekla. Recimo gre tudi za proizvodnjo eh, delov za veternice, ki jih potem uporabljajo za izkoriščanje veterne energije. Na ta način je ta povezava zelo dobro vzpostavljena. To je nekaj, kar bi lahko še naprej razvijali. V Nemčiji smo ustanovili skupaj s sindikati novo delovno skupino. Na eni od delavnic so bili predstavniki steklarske panoge in oni so nam povezali, povedali, da eh, povečujejo energetsko učinkovitost tehnološkega procesa. In to je pripeljalo do ve, velikega povečanja proizvodnje Eh, stekla in izdelkov iz stekla. Torej ta transformacija, ta prenova je možna tudi v eni od tradicionalnih eh, panog. Na ta način tudi druge tradicionalne panoge lahko povečujejo svoje uspešnost. Pomembno se mi zdi, da imamo v tem poročilu oziroma študiji nekaj pomembnega. Namreč pravica do nadaljnega izobraževanja in prekvalifikacije za vse, tako da se vsi lahko kvalificirajo za nove tehnološke zahteve in to mislim, da je klasična naloga sindikatov. Hvala. Gospa Steinbrück, še kdo bi želel? Gospa Steinbrück, hvala. To, kar je gospa Šreter rekla, je nekaj čemu se tudi jaz pridružujem. Evropski zvezi sindikatov se zahvaljujem, da se je lotila te študije, tako da bomo lahko o tej temi čim bolj razširjeno in poglobljeno razpravljali in dobro je, da so tudi sindikati vključeni v te razprave. V moji regiji sodelujemo v teh razpravah s predstavniki kemične industrije in proizvajalci avtomobilov in ugotavljamo, da obstajajo mnogi konflikti, ki jih industrijska politika prihodnosti prinaša. In hvaležna sem sindikatom, ki so aktivno eh, prevzeli vlogo v tej razpravi, kako nadaljevati v prihodnosti. Proces prestrukturiranja je nekaj, kar morajo aktivno spremljati tudi sindikati dodatne kvalifikacije, prekvalificiranje, dodatno usposabljanje in tako naprej. To so tudi za nas pomembne teme. Naša politična skupina socialistov in demokratov zelo intenzivno razpravlja o a, eh, poročilu o zelenih delovnih mestih. In treba je reči, da potrebujemo uspešno vodenje, ustvarjanje zelenih delovnih mest in mislim, da se lahko konfliktom izognemo. No, če gremo nekoliko širše, potem, če obravnavamo temo širše, potem se lahko konfliktom izognemo. Hvala. Štiri pripombe imam sama. Prvič, Kitajska. Seveda je to pomembna tema. Pravimo, da so zelena delovna mesta neke vrste čudežno zdravilo, ampak eh, treba je vedeti tudi, da morajo ta delovna mesta biti dostojna. Strategija Kitajske ni toliko upoštevati standarde in norme mednarodnih sporazumov zlasti glede na neuspeh v Köbenhavnu. Njihov glavni cilj je konkurenčnost, ustvarjanje dobička in to, tu so uspešni, vendar na način, ki je lahko problematičen z okoljskega in socialnega vidika. Druga točka. Usposabljanje. Če gre človek na teren v realno življenje, če ne razmišljamo o neki visokoleteči strategiji ustvarjanja in porabe energije, recimo, če si samo sanacijo ali obnavljanje zgradb predočimo, je treba vedeti, da gre za zelo majhna podjetja in obrtnike, ki so vključeni v to. In tukaj nam manjka nekaj več mobilizacije in zaradi tega se naložbe ne morejo multiplicirati. Tretja stvar, ki jo želim omeniti, tarife na premog. Tukaj v tej študiji je veliko utemeljenih ugotovitev v zvezi s tem, ampak ni pa govora v njej o vprašanju tako imenovanih eh, tarif na premog. Zakaj govorim o tem? Če hočemo zmanjšati za 20 odstotkov porabo energije, potem je cenovna cena dejavnik, ki je zelo pomemben. Če povečate ceno energentov, kažejo izkušnje v praksi, potem to vpliva na znižanje prihodka gospodinstv najrevnejša gospodinstva so tiste, ki so pri tem najbolj prizadeta zaradi zvišanja cene recimo elektrike, plina in drugih energentov. Torej sprašujem se, kako spodbujati ljudi s cenovno politiko, da spremenijo svoje ravnanje, ne da bi istočasno ustvarjali socialne neenakosti. Morda bi morali razmisliti o neki formuli, ki bi bolj uravnovesila, uravnotežila te stvari. In še moja četrta pripomba. Gospod Dekajon, sprašujem vas o premogovnikih, ker ste že tukaj. Premogovnikih, ki ne delujejo v skladu z najnovejšo tehnologijo in delajo z izgubo, recimo v Španiji, v Nemčiji, kjer se zauzemajo za državne subvencije, zato da bi ti premogovniki ostali še naprej odprti. Komisija predlaga, da bi do leta 2014 se to radikalno spremenilo. Nekatere države članice bodo v svetu in parlamentu videti je predlagale, da se to spremeni do leta 2018. Torej, morda nekaj besed o tem. Oui, merci de, de vos questions. Najlepša hvala za vaše vprašanja. Najprej v zvezi z poklicnim usposabljanjem in prekvalificiranjem za poslenih. Tukaj mislim, da se vsi strinjamo. Vsekakor je pri zaposlovalni politiki treba eh, nekaj narediti. Potem zelena delovna mesta. O teh lahko razpravljamo, vendar to ne sme postati inštrument za. Uh, varstvo pred negotovimi delovnimi mesti. Tukaj imamo pač delovna mesta in delovna mesta. V okviru organizacije OECD so pred eh, kratkim sprejeli, objavili neko študijo, ki kaže, da ko gre za zelena delovna mesta, v Evropi gre za celo vrsto neposrednih eh, tujih naložb potem obnovljivi viri energije in problemi, ki jih še nismo do danes razrešili. Torej z tako imenovanim ozelenjevanjem a, industrijskih panog bomo morda kaj dosegli. Danes smo priča temu, da obsojamo delovna mesta v starih tradicionalnih industrijskih panogah, istočasno pa premalo govorimo o možnosti posodobitev tehnoloških izboljšav v teh eh, panogah. Če bomo vsa delovna mesta pozelenili, potem bomo seveda v industriji morali doseči bistvene spremembe. z komisijo in z belgijskim predsedstvom smo se pogovarjali o novi industrijski politiki. Poskušamo ustvariti neke vrste no okvir za nove pristope k tej industrijski politiki. V ta namen pa potrebujemo socialno-politični pogled na stvari. In tukaj je treba sodelovati seveda s drugimi organizacijami. Potem vprašanje, ali delamo na resolucijo, oziroma kakšna je ta resolucija, ki jo pripravljamo v zvezi z energijo. Decembra smo začeli s tem, 24. februarja pa so uh, na vrhu predsedniki vlad in držav sprejeli sklep v zvezi s tem. No, novembra smo začeli z eh, razpravo o cenovni politiki. In eh, rekli smo, podnebne spremembe zaradi cenovnih politik lahko še povečajo razlike med bolj razvitimi in manj razvitimi državami. In to lahko prizadene zlasti najrevnejše prebivalce. To pomeni, da je prehod eh, na sodobnejše tehnologije v industriji lahko nekaj, kar bo slasti negativno vplivalo na nekatere eh, dele prebivalstva. In zaradi tega se moramo pogovarjati, kakšna naj bo cenovna politika v svoj sistem. Zdaj pa premog. In uh, tranzicijski ukrepi. Tukaj seveda govorim kot sindikalist. In kar zadeva premogovnike. Seveda bom poskušal najti odgovor na vaše vprašanje, čeprav so stvari tukaj zelo zapletene. In tukaj so različni ljudje različnih mnen. Kaj bi odgovoril na vaše vprašanje? Pri tako veliki krizi, kakošna je recimo v premogovnikih v Španiji, je zelo težko proces preoblikovanja, prenove premogovnikov uh, kar tako, brez žrtev in finančne pomoči opraviti. Kar zadeva premogovnike, mi v Evropski zvezi sindikatov smo tukaj predlagali uporabo neke metode. V preteklosti so vsi trdili, da potrebujemo nov energetski postok, pristop v Evropi, ki bo zagotavljal solidarnost. Če bomo solidarni pri vseh teh postopkih, s prejšnjo komisijo sem se pogovarjal zlasti s komisarko Krs o tem in ugotavljal, da trg z plinom ni normalen trg, če upoštevamo pogajanja z Gazpromom iz Rusije in tako naprej. Skratka, imamo probleme pri oskrbi s plinom, imamo pa tudi probleme zaradi potrebnih naložb. Vse to se namreč dogaja glede na prehod, spremembe in potrebujemo srednje in dolgoročne naložbe na tem področju, za katere finančni trg sploh ni zainteresiran. Uh, se opravičujem, ampak uh, moramo končati z to razpravo. Vseeno hvala za vaš prispevek tudi vašo študijo bomo upoštevali, ko bomo pripravljali naše poročilo. Hvala tolmačem, pravi predsednica, za to, da ste bili tukaj. Naslednja seja je 8. novembra. Hvala in nasedanje.